Uh, Prosim, sedite, gospod in gospodje, bomo začeli s popodanskim zasedanjem. Prosim, če si nataknete slušalke, kaj ti sedaj bom govoril polsko. V sesiji, ki tu. Lepo pozdravljeni, gospod in gospodje, dobrodošli na popodanskem zasedanju. Gre za pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah. Še posebno se bomo sredotočili na družinsko pravo, se posvetili čezmenjemu vidiku tega. Štokolonski program se nanaša na varnost in migracijo, pa tudi druga področja kolizija pravnih predpisov ter pa civilno pravo morda politično gledano niso ravno interesanta vprašanja, ne tako kot morda kazensko pravno vprašanje ali pa nadzor meje. Ampak vseeno, vseeno moramo vedeti to, da po civilno pravni zakonodaji države članice neposredno urejo in izvajajo EU zakonodajo. Zato lahko EU vplivamo na civilno pravo in to zelo neposredno in v veliki meri. Prav tako civilno pravo vpliva naše državljane, gre za prosto gibanje državljanov, prav tako zato, da se lahko nastaniš v določene države članici in podobno. Usklajeni standardi ter pravna gotovost, ki jo želimo doseči na EU ravni sta vprašanje, ki sta gotovo izjemno ključni za naše državljane. Prepričan sem, da ta ravno kar našteta vprašanja lahko zelo skrajšajo pravosodne postopke. Prav tako lahko to precej zniža stroške, ki so povezane s takšnimi pravnimi postopki. določene uredbe, kot naprimer v zvezi z ločitvijo in razvezo, potem mednarodne poroke ter pa zapuščinske zadeve oziroma dediščina. Vsa ta področja pomenijo zelo trdo delo in to seveda zahteva kar nekaj časa sistemi civilnega prava med različnimi državami so različni, čeprav so ponovadi korenine in pa tradicije dokaj podobne. Vseeno pa so ti sistemi dokaj raznoliki, predvsem, ko gre za podrobnosti takšnih sistemov in natančne predpise. Sedaj moramo doseči čim boljšo rešitev za vse, za vse zainteresirane strani. In to pogosto traja mesece ali celo več. Težko je doseči kompromis. Tudi pri družinskem pravu so predpisi zelo raznoliki. Na tem področju EU nima izključnih pristojnosti. Tukaj je usklevanje določenih predpisov gotovo nujno, sploh ko gre za čezmejne predpise. Tako smo sedaj prišli do koncepta okrepljenega sodelovanja uredba o pravici do izbire sodne prestolnosti v primeru ločitev je prva poteza v okviru štokholmskega programa. Tako smo želeli razširiti, razrešiti nekatere težave, ki se pojavljajo predvsem v življenju državljanov iz več različnih držav. Sploh se to lahko zgodi, ko nekdo, na primer, živi v državi, ki ni njegova država izvora. V takšnih primerjih se pogosto zgodi, da se ljudje zapletejo v države zaradi določenih predpisov v novi državi, kjer prebivajo, včasih tudi zaradi jezikovnih preprek in podobno. Treba izbrati ustrezno pravo, po kateri se lahko potem par tudi loči, če se loči. In tudi to je izjemno pomembno, kajti če se tukaj pojavijo težave pri izbiri prestolnosti, potem to lahko vodi v zelo dramatične situacije. Že veliko takšnih zgodb smo slišali v preteklosti. Doročitev minimalnih skupnih standardov je zato bistvena. Na takšen način lahko poskrbimo za večjo pravno varnost in jasnost civilnopravni sistemi med državami, kot rečeno, so različni. Naprimer, že opredelitev zakonske zveze je lahko zelo raznolika med državami. Prav zato se niso čisto vse države odločile za koncept okrepljenega sodelovanja. Zaenkrat je bilo takšnih 14. če se izkaže, da bo ta rešitev dejansko uspešna, potem sem prepričan, da se bodo pridružile tudi druge države članice. Na popodanskem zasedanju bomo razpravljali o nekaterih vprašanjih glede usklevanja civilno-pravne zakonodaje. Gotovo bo to zelo zanimiva tema. Aleksandra Tajn iz odbora Jure je poročevalka pri dveh zelo pomembnih zakonodajnih aktih. Dva predloga se nanašata na priznavanje pa izvrševanje sodnih odločb glede registriranih partnerstev ter pa zakonskih zvez ter pa ter pa pri preživljenjskih zadevah bo kar dala, bom dal besedo kolegice. Ja, bo kar po nemško. Spoštovane gospe in gospodje, dragi kolegi iz nacionalnih parlamentov. Danes dopoledne smo ravno glasovali o tej zadevi, torej smo zelo ažurni. Ker sem, oziroma ker smo v odboru Juri soglasno, skoraj soglasno potrdili ta dva predloga uredb, Eh, sem zelo vesela. Dva sta bila vzdržana, eh, en kolega iz Združenega kraljestva se je vzdržal, kajti Velika Britanija za Združeno kraljestvo zaradi opt-outa tukaj ne sodeluje. Po eni strani zaradi tega, po drugi strani pa gre, ker gre tudi za registrirana part, eh, eh registrirane. Um, partnerske skupnosti. Stanje je v realnosti pač takšno, kot je. Kajti v nekaterih državah obstaja tudi možnost, nekako, da obstajajo registrirana eh, istospolna partnerstva, v nekaterih državah pa niti omenjajo tega koncepta. Tako da je bilo zelo dobro videti tako enotno stališče pri glasovanju. Včasih se tega sploh ne zavedamo, kako pomembno je to. Se pravi, najprej imamo, oziroma zdaj imamo tukaj dva predloga uredb uh, o uh, premoženskem razmerju med zakoncema in o registriranih partnerskih skupnostih. To zajema tudi tako heteroseksualne kot i homoseksualne, uh, homoseksualna partnerstva. V nekaterih katoliških državah, v Španiji, Portugalske, na Portugalskem naprimer, kjer uh, so homoseksualna partnerstva oziroma istospolna partnerstva posem izenačena z heteroseksualnimi partnerstvi, uh, je to že dejansko stanje, ne zgolj mrtva črka na papirju. V nekaterih državah pa poleg istospolnih partnerstv obstajajo tudi druga, eh, druge vrste eh, oblike partnerstva, mm, heteroseksualna partnerstva in druga partnerstva, ki so tudi skoraj da že izenačena z eh, zakonsko zvezo moškega in ženske. Uh, V zadnjih mesecih smo začeli urejati tudi čezmejno, mm, čezmejni vidik teh partnerstv, kajti veliko uh, ljudi pač se poroči in, oziroma sklene izven zakonsko, zakonsko uh, eh, skupnost. Prihajajo pa iz različnih držav in tudi to je dejansko stanje na terenu. Pomembno je, da to urejamo, da se ne ukvarjamo samo z nekimi teoretičnimi zadevami, uh, ampak z povsem praktičnimi stvarmi, ki se dogajajo vsak dan življenje. Se pravi, ko gre za ločitev, kdo bo eh, dobil kateri del premoženja. Se pravi, eh, če um, zdaj, oziroma zdaj ne bo prihajalo do ločitve oziroma do delitve uh, premoženja na neustrezen način, uh, Ko gre za premičnine, bomo to ob, zdaj obravnavali na enak način. In iz, izničili smo razlikovanje med nepremičninami oziroma ne med nepremičnim premoženjem in med premičnim premoženjem. V celotnem dosjeju bomo to povezali z skupnim e, prebivališčem obeh partnerjev in pa z državljanstvom. To je faktor, ki smo ga predlagali, Ampak to v vseh državah članicah še ni tako daleč, kot pa smo se mi zamislili. Kolega Lehner bo to prav tako izpostavil. Številni državljani še vedno misli, da gre za vprašanje državljanstva, ko gre za ugotavljanje, katero pravo se bo uporabljalo v ločitevnih postopkih. To pa ni res, kajti zdaj bomo gledali na skupno prebivališče oziroma če obstaja enotno skupno prebivališče, je to prvi faktor, potem pa sledi faktor državljanstva, ali obstaja skupno oziroma isto državljanstvo ali so državljanci različni in potem sledijo še dodatni faktori, ko gre za izbiro sodišča oziroma prava. Politično gledano je to zato nekoliko sporno, ker um, imamo možnost izbire prava tudi za registrirane izvenzakonske skupnosti, kar pa je za nekatere kolege šlo eh, malo predaleč. Vseeno pa smo se tudi glede tega lahko domenili in sicer tako, da smo v uvodnih izjavah zapisali, da samo za namen te uredbe eh, registrirane izvenzakonske skupnosti, torej samo za namene te uredbe, vse registrirane izvenzakonske skupnosti predstavljajo nekaj drugega kot pa um, dejanske poroke oziroma sklenitve zakonskih zvez. Uh, To je morda nekoliko sporno, ampak kot poročevalka sem bila v pad položaju med tistimi državami, kjer poznajo izenačeno um, stanje teh dveh eh, oblik eh, sobivanja in pa med tistimi državami, kjer tega nimajo. Če navedem praktičen primer, v prihodnosti bomo imeli možnost, ko bo šlo naprimer za to, da sta, da sta dva Nemca, ki sta v Nemčiji registrirala izozakonsko eh, skupnost in se potem preselita na Polsko, ker tam delata, eh, kjer tega, te zveze ne poznajo, se ta dva tam ne moreta nekako ločiti in ne moreta prepustiti polskim sodiščem, da odločajo o njunem primeru. Posledično oziroma prevedeno to pomeni, da nobene države članice, nobenega sodišča v EU ne moremo prisiliti, da bi odločalo o registriranih in zakonskih skupnostih, če v zadevni državi tega, eh, te zveze ne poznajo. Predvsem je šlo zato, da so države članice izkazale določeno bojazen, da če bo šlo za to, da bodo lahko njihovi državljani uporabljali pravo drugih držav, državljani te iste države lahko tudi eh, izpodbijali eh, to, ta, ta institut na nek način registrirane izven zakonske skupnosti, česar pa si države ne želijo. Se pravi, česar ne more rejati druga država, česar prva država članica pravno ne pozna. Glasovali smo torej danes v odboru, čez, eh, kmalo pa sledi tudi glasovanje na plenarnem zasedanju. Tu ne gre za postopek soodločenja, ampak samo za postopek s posvetovanjem. In na začetku je morda izgledalo tako, da bi oba osnutka ured, sploh ta o registriranih izven zakonskih skupnostih, eh, sploh eh, ne bi bila uspešna pri tem našem postopanju, ampak kot je pri postopku kolege Živke, pri eh, postopku odločanja, eh, bilo v preteklosti, ko je zaradi švedske nek primer bil nespremljiv, eh, smo se tudi tu odločili za bolj pre, preprosto pot. Kot sem dejala, nekatere države poznajo izenačitev izven zakonske in zakone, skup, zakonske skupnosti. Um, nekatere pa ne in te so v našem primeru nekoliko težavne, ampak tudi to težavo bomo, kot kaže, rešili. Uh, Na svetu bodo, kot kaže, vse države eh, oba predloga obravnavale na isti način in zdaj, kot kaže, poteka usporedna obravnava teh dveh predlogov na svetu. Zaenkrat je dokaj malo držav članic, eh, v katerih obstaja možnost registrirane, oziroma v katerih ne obstaja možnost registrirane izvozakonske skupnosti, Poljska, Italija in pa nekatere države srednje in vzhodne Evrope. Vseeno pa nekako upamo, da bodo tudi te države lahko prepričali, da se bodo uh, eh, pridružili nam. Kajti to je politični vlak, ki gre samo eno smer. In sprememba zakonodaje, naprimer v Franciji na tem področju, je bila za oba predloga ured kar lepa spodbuda. Uh, Če imate pa kakšno vprašanje, bom seveda pripravljen na njih tudi odgovoriti. Dosije je precej tehničen in moram še povedati, da smo šli kar precej naproti Franciji eh, v določenih podrobnostih, naprimer tudi Nemčiji. Eh, in pri Nemčiji smo izključili nek del zakonodaje, ki je morda za to uredu preveč tehničen. Uh, Eh, tako da smo delali zelo konsenzualno. Zahvaljujem se vsem vam, ki ste sodelovali pri tem in če imate kakšno vprašanje, brez zastavite mi, mi jih. Eh, danes smo pozitivno glasovali, bili skoraj soglasni, upam, da bo tako tudi na plenarnem zasedanju. Najlepša hvala, Aleksandra. Pomnič, očiviščje o e, znanej pa. Hvala, Aleksandra. Rad bi vas spomnil na postopek, ki ga gotovo že poznate. Namreč lahko se javite k besedi v razpravi po teh predstavitvah. Imeli boste priložnost za vprašanja in pripombe. Bomo zbrali vse te komentarje in potem bodo na to odgovorili naši gosti. Sedaj pa kot Lešner nekdani član Evropskega parlamenta pravzaprav. Še pred parimi meseci je bil še vedno v parlamentu. Proti koncu svojega dela tukaj je bil tudi poročevalec o poročilu glede zapuščinskih zadev na čezmejni ravni. To je bilo kar težavno delo, treba je poštevati različne tradicije glede zapuščinske zakonodaje v različnih državah članicah. Kurt nam bo sedaj povedal svoje izkušnje med pogajanji in podal še nekaj drugih podrobnosti glede samega dogovora. Prosim. Um, Kurt Lehner, najlepša hvala, Tadeusz nekaj časa me ni bilo in zato imam zdaj možnost, da se lahko ukvarjam z določenimi tehničnimi podrobnostmi v uredbi o dedovanju. Tudi moja strokovna znanja lahko pri tem uporabim. Zelo zanimivo je, ko gre za stvarno pravo, oziroma za materialno pravo, kaj vse je možno. In dobro, da se tudi parlament in njegovo mnenje posluša v tem postopku priprave uredbe. Vseeno pa bi sam povedal, da je danes stanje precej drugačno kot pred 12 leti, ko sem začel s svojim delom v parlamentu. Podobno je eh, danes stanje, kot je bilo takrat stanje z uredbo o insolventnosti tudi takrat bi lahko predlog, ki je bil dokaj dober, še izboljšali in podobno se dogaja tudi danes. Ampak danes, kot smo slišali, je šlo za glasovanje, ki je bilo skoraj soglasno in to je že nek napredek. Bi pa za tiste kolege in kolegice, ki tega še ne vedo, povedal, da je zanimivo, da je pred nekaj tedni oziroma nekaj meseci eh, nemsko, nemško-francoska pogodba o določenem Eh, v blagu, kar nekako sodi pod materialno pravo, eh, bila referenca za naše delo. In tudi uredba o dedovanju je nekaj, s čemer eh, sem kar dobro seznanjen, kajti bil sem poročevalec za to uredbo. Uh, Pri tem delu moraš biti kar velik mazohist, da um, lahko preživiš. Pogajanja so bila zelo naporna, hkrati pa so bila tudi zelo čudno, zelo prijetna in zelo uspešna. Uspešna in prijetna predvsem zato, ker je ozračje pri pogajanjih, tako tu na parlamento, kot tudi pri pogajanjih s komisijo, pa tudi svetom v vseh formacijah sveta z državami članicami, bila izjemno dobra, izjemno stvarna in kakovostna. Čeprav je šlo za raz, zelo različna izhodišča, za različna strokovna mnenja, ampak naše sodelovanje je bilo res izvrstno. Tu bi še posebej izpostavil komisijo, od katere bi morda kdo pričakoval, da bo zelo zagrizano branila svoj osnutek predloga, kot je to pri drugih primerjih. Ampak stvar je bila drugačna, ker ti komisija je v teh pogajanjih izpostavila svojo strokovno eh, znanje in pa tudi svojo pripravljenost na kompromis. Tako da smo lahko zakonodajni predlog res izboljšali. Ob tem bi še povedal, da so vsi predstavniki komisije, s katerimi sem imel priložnost sodelovati, to so bili štirje so bili vsi, oziroma so bile štiri ženske, štiri visoko strokovno usposobljene ženske. In to je res bilo pozitivno ehm, in imelo pozitivno učinek na sama pogajanja. Dosje je zelo specifičen, ima precej podrobnosti oziroma precej specifik in treba je omeniti, da tukaj na evropski ravni ne gre toliko za boj med opozicijo in med pozicijo, ampak da gre za nekaj drugega. Nekaj drugega, kar poznate iz nacionalnih parlamentov. Seveda, politične usmeritve imajo svojo vlogo tudi v Evropskem parlamentu in še vedno sem in bom prepričan, da bi morali to še nekako okrepiti, kajti parlament si ne dela usluge s tem, da pri tako pomembnih vprašanjih eh, išče tako širok konsens, hkrati pa nekako pozablja, zakaj točno se gre. Treba je pač izgraditi politično kulturo tudi v tej hiši. Ampak, ko gre za zasebno pravo, ko gre za kolizijo prava, je treba ohraniti eh, določene na, načela, ampak politična usmeritev pri tem nekako ne bi smela imeti vloge. Seveda, opirali smo se na nacionalne tradicije, ki so pomembne in ki so poskrbele tudi za kar nekaj konfliktov, ampak ker je to težaven tehničen dosje, smo se nekako zbližali in materialno eh, pravo, pravo dediščinsko, zapuščinsko pravo eh, je nekako bilo zelo eh, nekako primerno na nek način tudi za približene na materialni ravni, na materialno-pravni ravni. Kajti, kot sem dejal že prej, gre za zelo tehnične zadeve. Ampak, kot sem dejal prav tako že prej, gre tudi za dolge stoletne tradicije, ki smo jih morali spremeniti. In nekatere države članice že od vsega začetka na načelo državljanstva gledajo kot najpomembnejši princip pri odločanju. Drugi, druge države članice pa so za to izhodišče vedno imale stalno skupno prebivališče. In to so, če si lahko predstavljate, res ogromne razlike, ki smo jih, mogli, eh, ki smo jih morali premustiti. In to, tudi, to bo tudi imelo posledice za prava držav članic. To si morate zamisliti. In v parlamentu smo od vsega začetka zagovarjali pristop, da lahko to spremenimo samo s konsenzualnim pristopom tako Evropskega parlamenta, kot tudi držav članic in pa seveda komisije. Vse težave, ki obstajajo, je treba reševati na odprt način. Ničesar ne smemo pomesti pod preprogo. Vse težave, ki smo jih zaznali, ki smo jih odkrili pri teh eh, dosjejih in teh težav je res ogromno, eh, kajti razlike med državami članicami so bile velikanske in nekatere še vedno so. Ampak to je treba dati na mizo, eh, to je treba obravnavati, to je treba analizirati. In to se je tudi zgodilo. Tako v odboru, kot v plenumu, pa tudi v nacionalnih parlamentih. Kajti sestajali smo se večkrat z državami članicami, s komisijo, strokovnjaki, Eh, imeli smo zaslišanja, predstavitve, študije, pogajanja, pa tudi s predstavniki iz civilne družbe oziroma z pravniki, z notarji, z sodniki smo se sestali. In kot je dejal kolega Zvivka, je to trajalo pač nekaj časa, zahtevalo je svoj čas in morali smo biti potrpežljivi. To je vprašanje, ki ga ne moremo rešiti tako na selo s pajserjem. bi še nekaj omenil, kar je morda bilo skoraj odpravljeno kot stranski proizvod. Kajti dolge ure sem se pogajal oziroma pogovarjal z gospodom Vande Kerkhofe iz komisije um, o vprašanju um, čezmejnega priznavanja pogodb oziroma listin. Lahko bi celo rekli, da je prišlo do polnočnega preboja v zvezi s tem vprašanjem. In prišli smo res do te rešitve, da je to prvi pravni akt Evropske unije, v katerem dokazni učinek pri listinah obravnavamo na čezmejni način, kar je izjemno. In včasih se res izkaže, da do cilja vodijo samo dolgotrajne razprave. To je bila razprava, ki je trajala kar nekaj časa z številnimi upletenimi in um, ti upleteni so do, pokazali in izkazali izjemno pripravljenost na pogajanja in na doseganje konsenza. Dobil sem tudi vtis, da si vsi želijo uspeti pri tem doseji, da si nihče ne želi blokade. Čeprav države članice so imele nekatere pomisleke pri zagotavljanju uh, svojih, uh, oziroma pri ohranjanju svojih stališč, uh, kadro. In um, popustile so vseeno. Niso ustrajali pri svojih nacionalnih posebnostih. In um, za vse je dobro, da smo vsi malo popustili, kajti gre za nekaj novega za vse. Nekaj novega za vse in nekaj dobrega hkrati. Postopek soodločanja eh, je bil uporabljen pri teh pogajanjih in to je prav gotovo pripomoglo k doseganju rezultata. Dobro je, da pri vprašanjih materialnega prava, materialnih zadevah ni odločanja z večino, ni glasovanja z večino. Kajti tudi naša odločitev ima vpliv na glasovanje v svetu. Tega se moramo zavedati. In če v odboru parlamenta z nekat, nekat, eh, veliko večino sprejmemo nekatere stvari, To posledično tudi pomeni, da se bo svet gibal v podobno smer. Enako je tudi v zasebnem življenju. Če nekdo ve, da se bo konec konca odločalo z eh, glasovanjem eh, oziroma z večino, potem se pripravljenost na kompromis močno zmanjša. Včasih lahko glasujemo tudi proti, če vemo, da bo konec koncev tako ali šlo za glasovanje z večino, ki pa imamo zagotovljeno. Tudi doma se nekatere stvari dogajajo, ki se ne bi smeli, doga ne bi smeli dogajati. In eh, neko stvar pač nekdo pritrdi oziroma nekatere stvari nekdo priglasi eh, oziroma pritrdi, ker pač je tako razmišljal, potem pa mu kdo očita, zakaj to stvar je rekel ja, ker pač je bila zagotovljena večina in sem glasoval proti. Uh, No, želel sem povedati, da je, da je in da bo naša odločitev tudi pripomogla k odločitvi na svetu. Bi morda še navedel tukaj en praktičen primer. Ne vem, kako je pri um, vprašanju registra um, materialnih zadev, ampak kon, pomembno je bilo, da smo uh, tukaj dopustili uh, nekako posledično uh, konkluzivno izbiro prava. To velja za vse tiste države, ki so bile omenjene, za Polsko, za Italijo, za Španijo, pa tudi za Portugalsko, ki so do zdaj imele drugačen pristop. Naprimer, pristop, um, ki, je, ki je ravno nasproten pristopu iz tega svežna. In dobro je, da lahko zdaj tudi iz neke oporoke razberemo, kaj točno je bilo uporabljeno, kakšno načelo je bilo izbrano, čeprav tega ni Uh, čeprav tega izredno ne piše v te oporoke, ampak načelo lahko vseeno izberemo. Obstajajo pa tudi določeni pravni akti, ki zahtevajo, da se izredno, se pravi v angleščini morda piše clearly, zapiše, katero pravo oziroma katero načelo se izbira. Če gre za neko pogodbo med živimi, gre tudi za izbiro prava. Tudi pri uh, materialnem pravu gre za enako stvar. Ampak, če gre za pogodbo med živimi, ni takšna težava, kajti vsakdo lahko še dodatno podkrepi, zakaj je izrekel zapisal, kar pa če je. Če pa gre za oporoko, kjer je nekdo že mrtev, potem pa je to nekoliko bolj zapleteno. In nekateri so rekli, ja, da bodo tu uspeli princip opt-out, da tu ne bodo sodelovali, Danska dobro, Združeno kraljestvo dobro, pač ne. Bi pa še to pokomentiral, torej Združeno kraljestvo. Tudi Združeno kraljestvo je izbralo tu opt-out, kot tudi Danska. To ni sicer problematično samo po sebi. So pač politični razlogi, zaradi katerih sta se omenjeni državi odločili, kot sta se pač. Ampak Združeno kraljestvo je sodelovalo pri pogajanjih, je vplivalo na pogajanja in tudi glasovalo v Evropskem parlamentu. Se pravi, poslanci iz Združenega kraljestva eh, in pa iz Irske imajo glasovalno pravico v Evropskem parlamentu in lahko so se odločili po svoji vesti. In to je vplivalo na naše delovanje v parlamentu. Ampak vseeno, ni šlo za to, da bi morali glasovati. Lahko bi tudi rekli, ne bomo, ker pač gre za opt-out. Je pa to vprašanje, ki zadeva ne samo nas, ampak tudi v, eh, kolege v državah članicah, glede eh, obnašanja pri določenih glasovanjih. Vprašajte se, kaj bi, kaj bi vi storili v takšnem primeru lahko glasujete, lahko pa tudi ne, ampak kot sem dejal, vsebinsko gledano tu ne bom komentiral zadevo, kajti vem, da je šlo za kočljivo zadevo za Združeno kraljestvo. Seveda, tudi mi imamo, oziroma tudi Nemčija ima nekaj težav z določenimi zadevami, ampak niso, bila, niso bile te težave tako velike. Torej, razprava je bila zelo, zelo intenzivna, potekala je dve leti in um, zdaj smo prišli res skoraj že do cilja. Uh, vsebina oziroma razprava bila vsebinska, pogajanja so bila dobra in to, kar imamo zdaj na mizi, je zelo kakovosten uh, dokument. Tudi zato, ker smo vsi upleteni, parlament, komisija, pa tudi svet v vseh svojih formacijah izkazal pripravljenost na sodelovanje. Vsi smo se vzeli čas in vložili trud ter bili zato tudi poplačani. Hvala. Bardzo dziękuję, Kurt.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 različni med državami. Sam sem se udeležil konference notarjev v Avstriji in sicer ob obletnici obstoja civilnega zakonika. In potem je nekdo vprašal, zakaj želi parlament uskladiti družinsko pravo v celoti. To sploh ni res, mi sploh ne želimo evropskega civilnega zakonika za to področje, ampak na nekaterih področjih pa vendarle bi bilo to smiselno, predvsem, ko vidimo, kako zelo mobilni so evropejci. Potem se pojavijo določene težave zaradi takšne mobilnosti. V tem primeru je uskladitev določenih področji nujna. Ne gre za to, da nekaj želimo prisilno sprejeti. Ne, tukaj želimo samo skleniti nek eh, dober kompromis. ne želimo nikogar siliti v nič. Želimo samo obrati srednjo pot, tako da bomo prišli do rešitev, ki bodo dobre za vse. V odboru za pravne zadeve se zelo pogosto zgodi, da imamo razprave o izbiri pravne podlage. Zelo pomembno je, kateri člen pogodbe postane pravna podlaga. To je potem podlaga za nadaljne pravne rešitve v konkretnem primeru. No, te razprave gotovo niso ravno enostavne, kajti vedno znova se soočamo z različnimi tradicijami ter sistemi v državah članicah, državah, ki jih predstavljajo poslanci v parlamentu. Sedaj pa, kot rečeno, izbira pravne podlage. V primeru družinskega plava, družinsko pravo od Fiorini iz Univerze Dandi, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči in hvala lepa organizatorjem za to, da ste mi dali možnost, da sodelujem v tej izmenjavi mnenj. kot smo že slišali. Razvoj predpisov pri družinskem pravu poteka že kar nekaj časa, pravzaprav je precej dinamičen. V zadnjih 13 letih smo naredili veliko korakov naprej. Takrat nismo imeli nobenih pravil, razen eh, nekaj pravil glede preživljenjskih zadev. Sedaj pa imamo kar cel portfel različnih predpisov glede družinskega prava na evropski ravni. No, ampak, kot so že povedali prejšnji govorci, graditev takšnega družinskega prava je bila počasnejša in pa bolj zapletena kot pa nekatera druga civilno-pravna področja. To je predvsem rezultat tega, da je zakonodajni postopek tak, da ga moramo ustrezno uporabljati. Glavna razlika po pogodbi je naslednja. Poseben upravni postopek 81. člen 3. odstavek velja za primere družinskega prava. To, kot smo slišali, lahko vodi v spremljanje predpisov za celotno EU ali pa samo za nekatere države članice, če te izberejo okrepljeno sodelovanje. No, ampak izjemoma pa je možno v določenih primerih tudi naslednje. Lahko se upravi premustitvena klauzula, pasarela in zato se lahko potem upravlja drugačne administrativne postopke tudi v družinskem pravu. Naj zelo na kratko razložim te premustitvene določbe so medsebojno raznolike, odvisno od tega, ali se uporabljajo v okviru okrepljenega sodelovanja ali pa ukrepov na ravni Evropske unije. Sedaj pa še, kot rečeno, posebni zakonodajni postopek. Gre za postopek posvetovanja pri družinskem pravu. To zahteva soglasje v svetu vsi vemo, kakšni so argumenti za to posebno obravnavo pri družinskem pravu. Ponovadi se omenja občutljivost družinskega prava, prav tako tudi pomembnost pravnih tradicij in kultur na teh področjih. Že pred parimi minutami smo slišali več prikazov pomena teh. No, paradoksalno pa mogoče je to, da je ta posebna obravnava gotovo nekaj, kar nekaj stane. Kajti vsi gotovo se strinjamo, da je družinsko pravo zelo pomembno v očeh evropskih državljanov. No, kljub temu pa je to področje, kjer neposredni predstavniki ljudi na evropski ravni niso v celoti vključeni v to delo. Bili bi bolj vključeni, če bi uporabljali postopek soodločanja. Potem, kot rečeno, družinsko pravo sicer je zelo pomembno za državljane, ampak vseeno pa je tudi res to, da je v svetu potrebno soglasje za kakršno koli odločitev. In to potem pomeni to, da seveda sprejmanje predpisov poteka zelo počasi. Določena država ali pa države lahko zavrejo ukrepe, zato da bi zaščitili svoje nacionalne posebne interese. Prav tako pa tudi, če je dosežen kompromis, lahko to zahteva določeno ceno. Naprimer, na koncu se celotna uredba ali pa direktiva lahko zelo razvodeni in ta, to razvodenilo besedilo potem lahko slabo vpliva na doseganje ustreznih ciljev. Vidite, kakšno je ozadje. Potem se lahko vprašamo, ali bi morali uporabljati premustitvene določbe, pasarele, zato da bi rešili ta vprašanja. Če se uporablja ta premustitvena določba, potem običajni zakonodajni postopek eh, lahko uporabljamo v teh primerjih in to potem vodi v več med institucionalnega dialoga. V tem primeru imajo v svetu sistem kvalificirane večine nesoglasja. No in potem se zveda pojavi naslednje vprašanje. Ali bi morali sploh spodbujati uporabo premostitvene določbe, kaj ti treba poštevati to, da to pomeni zmanjšanje državnih standardov in predpisov. Po drugi strani pa vemo, da so tukaj državne tradicije zelo močne. Nekateri zelo klevajo glede takšnih določb. In v členu 6.7 Lizbonske pogodbe lahko vidimo, kaj piše s tem v zvezi. Unija pomeni območje svobode, varnosti in pravice, tudi na področju temeljnih pravic. Je pa treba poštevati različne tradicije ter pa sisteme držav članic. Tako piše. Ja, ampak vseeno, ne smemo preveč pretiravati s tem problemom. Ne smemo meniti, da premustitvena določba zmanjšuje suverenost držav članic. Mislim, morda to lahko zmanjšuje suverenost, ampak vseeno pa se da ta problem premustiti, kajti lahko države članice še vedno ščitijo posebno pomembna področja za njih. Sama premustitvena določba zahteva soglasje v svetu. Prav tako zahteva tudi odobritev v nacionalnih parlamentih. No, ta odobritev v nacionalnih parlamentih sicer ne velja, če se to uporablja v okviru 333. člena in pa okrepljenega sodelovanja. Ampak tudi, če nismo proti premostitveni določbi, je potem eh, naslednje vprašanje tole. Ali so nekatera področja iz družinskega prava neprimerna za uporabo običajnega zakonodajnega postopka? Tukaj je položaj nekoliko bolj problematičen. No, ampak odgovor pri tem ni toliko odvisen od samega pravnega področja, ampak bolj od vsebine in pa področja uporabe določenega predlaganega ukrepa. Mešana pravna področja, to pomeni, kjer se družinsko nasilje ter pa obligacijsko um, družinsko pravo ter pa obligacijsko pravo prikrivajo naprimer tukaj imamo zapuščinsko pravo ali pa dediščina. Včasih se lahko torej, to prekriva z družinskim pravom. Če je nekaj mešano pravno področje, še ni nujno, da je za to primerna premustitvena določba. Potencial za soglasje mislim, da mora biti predvsem odvisen od vsebine ne pa toliko od eh, česa drugega, naprimer pravnega področja. Prav tako je bilo tudi rečeno tole. Uporaba premostitvene določbe je morda lahko dober ukrep v primeru, da ukrepi temelijo na delni uskladitvi naprimer preko dela Evropskega sodišča, ali pa zato, ker so že obstale kakšne mednarodne konvencije, sedaj jih evropski predpisi želijo samo še ukrepiti ali pa dopolniti te konvencije. Premostitvena določba je lahko dobra rešitev tudi v primeru, če ukrep poseblja nekatere rešitve, ki so že spremljive za vse države, članice ali pa je to samo neko neutralno mednarodno načelo in to ne spodbuja določenih vsebinskih ciljev. No, ampak kljub temu se lahko zgodi, da dogovori niso mogoči. V tem primeru pa se potem odpira nova možnost. Lahko bi uporabljali določbe v zvezi z okrepljenim sodelovanjem. pogodba o delovanju Evropske unije določa te primere. Tukaj imamo zelo različne proceduralne ter pa materialne pogoje. Najprej predvsem omeni dva pomembna pogoja, ki sta zapisana v 20. členu pogodbe o Evropske unije. Okrepljeno sodelovanje se lahko uporablja samo kot zadnji možni primer, kot izhod v sili in prav tako mora to spodbujati cilje Evropske unije kaj pomeni zadnja možna rešitev, izhod v zadnji sili. No, tega nišče pravzaprav ne ve, prav tako to ni določeno v pogodbah. Vse pogodbe pišejo samo tole. Zadnji izhod je, ko se teh ciljev ne da doseči v nekem razumnem roku v okviru celotne Evropske unije. Potem smo dobili še nekaj smernic in sicer na podlagi zadnje zadeve na sodišču Evropskih skupnosti. Tako smo nekoliko bolje izvedeli, kaj pomeni ta izhod v sili. Namreč to ne bi se nanašalo samo na zadeve, kjer je nemogoče spriti zakonodajo v razumem roku. Tega ne bo mogoče spriti v neki bližnji prihodnosti, zato bi lahko uporabljali to kot zadnji izhod ampak vseeno se lahko potem pojavijo še dodatne težave. Naprimer, nek cilj zakonodajnega ukrepa se lahko doseže po več različnih poteh, z več političnimi možnostmi. Naprimer, včasih lahko za isti cilj uporabimo dve različni politični možnosti. Kaj pa se potem zgodi, naprimer, če se s pogajanji želi doseči ukrep na ravni EU za prvo politično možnost. In to potem ni uredno, naprimer, ali bi potem morali imeti okrepljeno sodelovanje, ali je to potem druga najboljša rešitev, ali bi v tem primeru uporabljali ta sistem zadnjega izhoda, ali pa imamo, naprimer, EU ukrep um, za neko drugo politično možnost um, uh, morali uporabiti prej kot prvo možnost. To vprašanje mislim, da ni specifično za družinsko pravo. To pravzaprav velja za okrepljeno sodelovanje na splošno. Vprašanje je naslednje. Ali je treba dati prednost temu, da dosežemo več za določene državljane in manj za druge. na, tega, na to vprašanje ne moremo odgovoriti. Ampak naj pa podam par dejavnikov, ki se nanašajo na to vprašanje evropskega družinskega prava. Naj pojasnim. Lahko pride do zmede, če ne vemo, da imamo tukaj dva pomembna cilja iz 20. člena pogodbe o delovanju Evropske unije. specifični ukrepi in pa cili Evropske unije. Med obema je treba razlikovati. Kot že prej rečeno, okrepljeno sodelovanje se vzpostavi na podlagi ideje, da bi lahko bil to, upamo, vzvod za druge države, da se pridružijo temu sistemu kot nove države. No, ampak za to ni nobenega zagotovila. Ni rečeno, da se bodo vse preostale države na koncu pridružile temu sistemu. Prav tako pa to po drugi strani lahko pomeni tudi to, da se sproži variabilna geometrija, torej um, določbe, ki se med sebojno vse skozi spremenjajo. Tukaj v tem primeru družinskega prava stalna uporaba ukrepljenega sodelovanja morda ni najboljša ideja. Zakaj? Evropsko družinsko pravo je področje, kjer ukrepi nimajo samo teritorijalnega učinka, lahko imajo tudi ekstra teritorijalne učinke. Tudi to se lahko zgodi. to bi potem škodilo pravni jasnosti tudi za evropske državljane. No, problem pa je v tem, da seveda evropske državljane potrebujejo pravno gotovost, kajti takšna gotovost je pomemben predpogoj za pravosodno področje ter tudi za vzpostavitev takšnega območja na ravno Evropske unije, kar je gotovo cilj EU. naj zaključim. Okrepljeno sodelovanje, po mojem mnenju, bi mora biti uporabljeno samo v izjemnih okoliščinah, kot zadnji izhod v sili. Naj sedaj navedem del sodbe sodišča Evropske skupnosti. Takole je pisala. Interesi in procesi integracije EU se ne more zaščititi, če bi lahko vsa ta pogajanja vodila v enega ali pa več primerov med okrepljenega sodelovanja na škodo kompromisa in pa priprave ustreznih določb za celotno Evropsko unijo v celoti. To mislim, da je zelo pomembno in to bi morali vse skozi imeti pred seboj v mislih. Hvala. Bardzo dziękuję pani Fiorini za te niezwykle interesujące e, informacje. Najlepsza chwała gospej Fiorini za to zelo zanimivo predstavitev. Hvala torej za predstavitev pravne podlage na področju družinskega prava. Reči moram, da se na zelo zgledno držimo časovnega okvira za to razpravo. Tako da sedaj lahko preidemo na izmenjavo mnen. Dva govorca imam na seznamu, ki sta zaprosila za besedo. Vendar pa, glede tistih, ki pisno niste podali želje, da bi spregovorili, lahko vam povem, da boste še vedno imeli možnost, da se oglasite, da dvignete roko in vam damo besedo. Sedaj pa dajem eh, besedo gospodu Famiglietju iz Italije, prosim. Najlepša hvala, predsednik. Tema, o kateri razpravljamo danes popovdne, je zelo pomembna. Ne samo za Evropsko unijo kot celoto, temveč za vsako posamezno državno članico. Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah je ključnega pomena. Evropska pogodba, torej Lizbonska pogodba, uvaja idejo vzajemnega priznavanja in eh, predvsem omogočanja dostopa do pravnih sredstev za tiste državljane, ki menijo, da so naprimer utrpeli škodo. Predvideni so tudi alternativne možnosti rešitev sporov in um, omenjeno je tudi izobraževanje sodnikov. V okviru štokomskega programa je govora tudi o nadaljem izpostavljanju pomembnosti teh eh, vprašanj. To se nanaša na uspešnost eh, Evropske unije tudi na teh področjih. Skupno pravno območje zahteva harmonizacijo pravnih sistemov posameznih držav članic. To pomeni, da lahko državljanom pomagamo na zelo konkreten način, sploh kar se tiče nižanja stroškov in eh, krajšanja sodnih postopkov. To je zelo pomembno, predvsem za mojo državo, Italijo, naprimer. Treba je zagotoviti, da zagotovimo spoštovanje pravice državljanov do dostopa do pravnih sredstev. Potem pravno sodelovanje v civilnih zadevah predstavljal zelo močen instrument v kontekstu izmenjave dobrih eh, primerov praks na področju zagostavljanja pravic državljanov. Tako da lahko zagotovimo, da se pravice državljanov spoštujejo. Nekaj ključnih elementov je, s katerimi pa se bomo še vedno morali ukvarjati, sploh ko gre za zakonodajo, ki se nanaša na državljane. Tu gre predvsem za občutljiva vprašanja ustavne narave. Predvsem četrti člen pod EU, ki ga je omenila gospa Tajn, je zelo pomemben. Ta izpostavlja potrebo po harmonizaciji in po reformi ter napredku v okviru Evropske unije. Pri tem je treba spoštovati nacionalne pravne sisteme držav članic. Naš parlament je nedavno pretehtal nekatere predloge komisije, ki so se nanašali na pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah in tudi na dedno pravo torej, ko gre za urejanje razmer dedovanja med zakoncema, naprimer. In zaenkrat eh, nismo proti spremembam omenjenih določb in pozdravljamo predloge komisije na tem področju. Parlament pa je istočasno ponovil potrebo potem, da ne bi smeli spreminjati in ukinjati instrumentov, ki so naprimer že učinkoviti in dobro delujejo. Mislim, da smo že vzpostavili dobro delujoče instrumente, kar pomeni, da je treba zagotoviti. Treba sedaj samo zagotoviti približevanje instrumentov posameznih držav članic. Pri tem pa je treba upoštevati načelo previdnosti, ko gre za presojo posameznih nacionalnih zakonodaj. Evropska unija mora vedno delovati na transparentni ravni in sprejemati odločitve, ki jih lahko utemeljimo in glede katerih se lahko strinjamo. Mislim, da je to edini način, da lahko predujemo na tem področju pri tako občutljivih vprašanjih. Najlepša hvala, gospod Familjeti. Naslednji govorec pa je gospod Počiv eh, z, iz Polske. Izvolite. Ja, eh, že... Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, bi rad najprej govoril v francoščini, tako da počestim to mesto in pa vse kolegice in kolege, katerim je francoščina materni jezik. No, Vi ste uh, Poljak, gospod predsedujoči, zato bom vendarle nadaljeval opoščene. Kaj še tega, uh, co povedala pani? Najprej. Naj se odzovem na to, kar je dejala gospa Tajn. Rad bi povedal naslednje. Na Polskem trenutno poteka postopek uh, pregleda torej registriranih partnerskih skupnosti. V Franciji to označujete s kratico PAX. Prvi poskusi harmonizacije na tem področju niso bili uspešni. Jaz osebno in um, moja politična stranka zagovarjamo rešitev, ki jo predlagate glede registriranih partnerstv. Menimo pa, da ni, spre, da ni sprejemljivo, da bi usiljevali reš, takšne rešitve drugim državam. In eh, tu naj podprem to, kar je dejal italijanski kolega. Celotno vprašanje je zelo občutljivo in zelo kontroverzno. Lahko poskušamo rešiti zadeve na mednarodni ravni, vendar takšna prizadevanja so obsojena na propad zaradi tega, ker eh, obstajajo velike razlike. Velike razlike med našimi kulturami, našimi pravnimi sistemi in tako katerikoli, katerakoli prizadevanja za harmonizacijo predstavljajo veliko tveganje. Naj spregovorim še o Franciji. Francija je omogočila istospolne poroke. To bi moralo dati vsem misliti. Videli smo, da je v Franciji prišlo do obširnih protestov, ljudje so odšli na ulice, da bi izrazili nestrinjanje. To kaže, kako zelo občutljivo je celotno vprašanje. Sedaj pa naj se vrnem na Polsko. Dejstvo, da če sprejmemo registrirana partnerstva, bodo homoseksualci prav tako zahtevali zakonske zveze. In to je argument, ki se uporablja v razpravah o zagovarjanju istospolnih zvez. Številni pravijo, da če bomo začeli z registriranimi partnerstvi, bo to omogočilo potem samo po sebi tudi možnost porok in eh, posvojitev. Posvojitve pa so nesprejemljive za Polsko in tudi za nekatere druge države. To je žal argumentacija, ki se pogosto uporablja v takšnih razpravah in jo je treba tudi upoštevati. To je samo en komentar na to, kar je povedala gospa Tajn. Sedaj pa, kar se tiče družinskega prava. V polskem interesu je, da bi zagotovili objektivna čezmejna pravila. Takšna pravila zagovarjamo. Žal pa so naše izkušnje do sedaj dokaj slabe. Pri tem imam v mislih naprimer odločitve sodišča, ki se nanašajo naprimer na otroke, ki izhajajo iz mednarodnih zakonskih zvez, pri čemer je eden od zakoncev Poljak, drugi pa iz neke druge države. Zaradi tega prihaja do selitev v Francijo ali pa v skandinavske države, naprimer. Saj takšne so naše izkušnje na polskem. Tu govorim kot eh, pravnik, ki je strokovno podkovan v civilnih zadevah. Takšno je moje pravno ozadje. In skoraj v vseh primerjih, v vseh primerjih čezmejnih eh, zadev, ne glede na to, ali je, gre za Poljaka ali Poljakinjo, v skoraj vseh primerjih se skrbništvo dodeli staršu države izvora otroka, torej države, v kateri je bil otrok rojen. Saj tako je običajno. Na polskem pa so zadeve drugačne. V 90 odstotkih primerov se skrbništvo dodeli materam. In to je hud problem. Če bomo poskušali te zadeve urediti in rekli, da je treba skrbništvo dodeliti na ravni objektivnih kriterijev, torej na podlagi dobrobiti otroka, gre tu za res um, korenita vprašanja. Ključni kriterij bi morala biti dobrobit otrok in ne torej kraj, na katerem je zadeva prišla pred sodišče. To je zelo pomemben vidik za Polsko. Žal pa vas moram na tem mestu opozoriti na še eno težavo. Gre za vprašanje, ki se nanaša ne le na Poljake, temveč tudi na druge države, tudi na neevropske države na Norveško, Švedsko in tudi Nemčijo. To so primeri držav, o katerih bi rad spregovoril. Zdi se vse preveč enostavno, da v primeru migranskih otrok, ki prihajajo bodi si iz Polske ali katerikoli druge države, da se prenese skrbništvo na temi otroki na druge osebe, če naprimer njegovi starši ne izpolnjuje svojih dolžnosti. Torej, najmanjša kršitev pravil pomeni to, da se skrbništvo nad otrokom podeli skrbniški družini. To je težavn vidik in eh, treba ga je upoštevati. Sami bomo poskušali vplivati na potek razprav in na oblikovanje osnutka predloga. Želeli bi si, da bi omenjena vprašanja upoštevali. Hvala. Najlepša hvala. Najlepša hvala gospodu senatorju. Sedaj pa dajem besedo gospej Tajn ki bo verjetno lahko pomirila nekatere pomisleke gospoda senatorja v navezavi na oba predloga ured, o katerih se je danes eh, glasodvalo v odboru za pravosodne zadeve, torej o uredbi o sodnih odložbah na področju premoženskih razmerij med zakoncema in uredbi o registriranih partnerskih skupnostih. Razprave so bile zelo mm, težavne na teh dveh področjih. Šlo je za pomisleke glede varovalk v nacionalnih sistemih. Nacionalni sistemi nimajo avtomatične prve pristojnosti na teh področjih, ko gre za registrirana partnerstva. Naj na tem mestu odgovorim še na drugi vedik pomislekov polskega kolega. Kar ste dejali, je simptomatično za trenutne razprave in kaže tudi na potrebo po urejanju teh zadev na ravni Evropske unije. Žal pa Evropska unija nima velikih pristojnosti na področju civilnih zadev. Evropski parlament bi bil dokaj navdušen nad uredbami, ki bi se nanašale na partnerstva, na skrbništvo, na postopke razveze, zakonske zveze in partnerske skupnosti. Želeli bi si, da bi bile v vseh državah članicah pogoji za obravnavo teh zadev enake. Preden pa dam besedo kolegici Aleksandri, bi vas vprašala, ali bi še kdo zastavil kakšno vprašanje in podal kakšno mnenje. Ne, dobro, ni videti. Sedaj pa dajem besedo Aleksandri. Najlepša hvala obima kolegoma za obrazložitve. Naj najprej pojasnim nekaj zadev. Kolega gospod Lehtner je na začetku že dejal naslednje. Bolj kot se ukvarjamo s pravnimi redi posameznih držav članic, bolj ugotavljamo, kako različni ti so, sploh ko gre za družinsko pravo in dedno pravo. Tako kot kolega Lehner sem zato mnenja, da tu ne moremo zagotoviti harmonizacije. Vsaj v naslednjih desetletjih ne. Morda sem bila na začetku, preden sem prišla, sem nekoliko bolj optimistična glede tega. Tudi sama sem po poklicu pravnica, sem tudi notarka, kar pomeni, da sem seveda sestavila že Marti si katero listino in jo tudi overovila na področju sklenitev zakonske zveze, ločitev in sklenitev partnerskih skupnosti. Torej, na začetku smo se želeli izogniti proti nekaterim kočljivim vprašanjem. Ko gre za premožensko pravo, mislim, da smo se dobro izognili nekaterim čerem, morda pa me bo kolega Lehnar v nadaljevanju popravil. Torej ne posegamo v nacionalno pravo, ko gre za premožensko pravo, to je čisto jasno. Tu urejamo samo zadeve, v katerih od samega začetka stanje ni jasno. Naprimer, če se nek par loči in eh, potem pride do odločitve preloženja, je treba odločiti, pred katerim sodiščem bo prišlo do razrešitve zadeve. In v praksi je tako. Lahko se zgodi, da če partnerja živita v različnih državah, recimo, da ste do sedaj živeli v Italiji in tu pa ste se ločili in se eden izmed partnerjev preseli na Poljsko. Če se zgodi to, potem lahko pride do tega, da en partner toži v Italiji, drugi pa na Poljskem, naprimer. Sicer sama ne poznam vseh eh, podrobnosti mednarodnega zasebnega prava, nekoliko poznam sicer eh, italijansko pravo na področju temeljnega premoženja, vendar kolikor vem, teoretično gledano, če je vsak izmed partnerjev sprožil zadeve v svoji izvorni državi članici, potem lahko pride do tega, da bomo dobili dve sodni odločbi. In to se je že večkrat zgodilo. Rezultati pa so bili seveda različni. Italijansko sodišče je na primer dejalo, da je treba uporabiti italijansko pravo, polsko sodišče pa je dejalo, da se v tem primeru uporablja polsko pravo, kar pomeni, da paru nismo mogli pomagati. Par je bil zapleten v sodne postopke, ki so veliko stali, na to pa sta oba partnerja dobila odločbo, odločbe, ki so si nasprotujoče. Sedaj želimo zagotoviti, da bo vsak izmed partnerjev že vnaprej vedel, katero pravo se uporablja za posamezno partnerstvo. Torej, tam, kjer sicer ne poznajo mm, partnerske skupnosti, seveda mm, določbe niso relevantne, ampak želimo zagotoviti, da se ugotovi, katero pravo je relevantno, katero se uporablja v njunem primeru. Dajemo jim tudi možnost, da v okviru določenih meja tudi vnaprej spremljim ta odločitev glede tega, katero pravo bi se uporabljate. Zato je torej šlo, glede tega, katero pravo se uporablja in glede pravne jurisdikcije. Potem glede držav, ki ne poznajo institutov pravne skupnosti. Uh, Tu imajo države možnost, da bodi si uvedejo ta institut ali pa pač ne. In to je povezano tudi z vprašanjem vzajemnega priznavanja sodnih odločb. Naprimer, če gre za nemški par, istospolni par, ki je poročen in eh, tu imamo številne primere. V Berlinu, naprimer, poznam primer eh, istospolnih zakoncev, eden izmed njih je dobil ponudbo za delo na polskem. V tem primeru bi se lahko od eh, polskih oblasti zahtevalo samo, da se prizna, da ima Nemčija priznan institut istospolnih partnerjev in vnesene partnerske skupnosti. Seveda pa polske oblasti lahko na to rečejo, da tega instituta ne poznajo. Imamo pa tudi že odločbo sodišča EU, torej sodno prakso lezbičnega mm, španskega para in eh, oziroma meš, para mešane nacionalnosti in ena izmed eh, držav je dejala, da gre za registrirano partnersko skupnost, drugo pa, da gre za sobivanje dveh samskih oseb. Težave nastanejo še toliko bolj, ko gre za otroke v nekaterih državah torej ne morete priznati obeh partnerk kot staršev in tu res lahko nastanejo hudne težave, ko otroci začnejo hoditi v šolo. In tega ne moremo nadaljevati. Tu potrebujemo praktične rešitve. Treba je najti praktične rešitve za razrešitev situacije teh otrok. Mislim, da je bil tudi primer portugalskega otroka, ki je bil rojen na portugalskem in potem je portugalska država dejala, da so torej, um, družinske razmere preveč um, zapletene. Um, šlo je, mislim, da za posvojitev in na to je sodišče dejalo, da je treba najprej preveriti, katero državljanstvo sploh lahko otrok um, dobi odločbo lahko dobite na to šele po treh letih, kar pomeni, da bo dojenček šele po treh letih, naprimer, na to dobil potni list. Kar pomeni, da svojim otrokom dve leti sploh ne morete potovati v tujino. Ti, ki smo člani odbora za pravosodje, vemo, da gre tu za zelo praktične težave, ki jih je treba razrešiti. Ne more biti tako, da čakate tri leta na potni list, in na to lahko po svetu potujete samo kot samska oseba brez svojega otroka. Za rešitev takšnih težav torej gre. Naprimer, ne želimo prisiliti ne polskih, ne italijanskih sodišč, da bi se torej spoštovalo prave druge države članice, naprimer eh, Francije, Španije, Portugalske in sicer na enak način. To velja tudi za ločitve in tudi za ločitev premoženja. Pri mednarodnih parih gre preprosto za to, da se poda izjava, da neka država še ni tako daleč, da ne pozna tega instituta in da reče, če želite ustrezno deliti svoje premoženje, potem podite v državo članico, ki pozna te ureditve, naprimer Nemčijo, ki pozna registrirana partnerstva in lahko ustrezno razreši vaše dileme glede ločitev premoženja. Tu ne posegamo v nacionalne zakonodajne določbe. Težava pa je nastala ko so nekatere države članice izrazile zaskrbljenost zaradi tujih registriranih partnerstv. Bale so se, da bodo potem njihovi lastni državljani dejali, če v tujini priznajo, če v drugih državah priznajo takšna partnerstva, potem bi jih morali tudi pri nas. V pravnih formulacijah smo jasno zapisali, da ne gre za poseganje v nacionalno pravo, da gre samo za primere, ko gre za partnerstva s čezmejnim elementom, ko gre za zakonskih skupnosti ali koredno partnerstva. Če gre na primer za polsko državo, ki je na poti k uvedbi registriranih partnerstv ali pa pravi, da tega ne želi uvesti, da preprosto torej Poljske omogočimo, da stori glede tega, kot želi. Kar se tiče otrok, kot je dejal že kolega, teh zadev še nismo razrešili. Trenutno nismo pristojni za ta vprašanja. Sama sem poročevalka parlamenta za haški sporazum. Tu se ukvarjamo tudi z ugrabitvami otrok in eh, drugimi zadevami, ki so lahko rezultat tega. Nemška sodišča, mislim, da ne bi a priori vedno nemškemu državljanu podelila skrbništva. Toliko odgovor. Vsaj poprašala sem pri sodiščih. Ugotovila sem, da sodišča večinoma ne vodijo torej evidenc glede tega, v kolikih eh, primerjih je otrok dodeljen eh, staršu s katerim državljanstvom. Mislim, da teh podatkov ni na voljo in jih v kratkem tudi ne bo. Mislim, da gre tu predvsem za subjektiven občutek, ki ga dobimo kot poslanci, ko se torej soočamo s posamičnimi konkretnimi primeri in se zaradi tega spostave določena dojemanja. Številni nemški državljani se naprimer pritožujejo, da če bi živeli skupaj s svojim partnerjem iz druge države v njegovi državi, da bi verjetno skrbništvo prenes, država prenesla na tega drugega partnerja. Ampak tu gre za subjektivne občutja. To poznam tudi s, kot očitek, ki ga francozi očitajo Nemcem in podobno. Tu gre za pravzaprav um, bajesloven pojav. Mislim, da bi bilo treba končno statistično zaobjeti takšne primere in ugotoviti, ali očitke, ki jih podajo državljani, dejansko držijo. Kot sem rekla, slišati je številne primere, ko pride do kršitev uh, pogodb glede skrbništva in rejniških um, družin, ki ste jih omenili. Tu nimam uh, eh, pozornosti posameznih oziroma natančnejših podatkov, tako da tega ne moram komentirati. V Haškem sporazumu zaobjemamo nekatere vedike. Edini primer, ki pa ga poznamo in s katerim se ukvarjamo v odboru za pravosodje, pa je vprašanje, ali lahko Evropska unija v imenu države članice odloči, ali bo pri se priključila Haški konvenciji ali pa to lahko stori samo država članica sama. Potem je to še vprašanje v primeru, da je to Evropska unija ali to poteka tudi prek Evropskega parlamenta ali samo prek sveta. Potem eh, glede preživninskih razmer, če naprimer oče ne plačuje preživnine in se potem preseli v nuko državo. V tem primeru je za matero naprimer zelo težko uveljaviti svoje pravice do preživnine naprimer. Zaradi tega smo uvedli centralno kontaktno točko, ki lahko pomaga takšnemu zakoncu, da uveljavi svoje zahteve, ki jih ima glede preživnine v drugi državi članici. Več pa nismo morali storiti, zadev nismo mogli urediti, ker drugače nismo pristojni na tem področju. Hvala. To, o čem mluvila Aleksandra v odpovedi na. Eh, eh. Najlepša hvala. Aleksandri. Aleksandra se je odzvala na vprašanja predstavnikov držav članic. Njen odgovor je pokazal, koliko potencialnih um, vprašanj, koliko potencialnih področji na področju civilnega prava bi lahko obravnavil tudi Evropski parlament. Ampak zato potrebujemo seveda soglasje držav, članic in sveta in eh, ne moremo samo voljno reševati teh vprašanj. Sedaj pa bom dal besedo gospodu Lehnerju, da spregovori še o vprašanjih dedovanja in s tem bomo počasi zaključili ta del razprave. Uh, will äh, doch ein paar Sätze dazu sagen. Vielleicht bom povedal še sam nekaj stavko, ker je šlo za, tudi za mimo medsebojnega priznavanja. In pri to vrstnih vprašanjih gre pogosto za jezikovne težave, za težave prevajanja, saj je treba biti pri prevodu pravnih besedil izjemno natančen in vedno znova se soočamo s težavami pri prevajanju. Tudi vzajemno priznavanje je kot politična tema posebno korektna stvar. Ampak na številnih mestih v naši uredbi, naprimer vzajemno priznanje listin, je v izvornem predlogu komisije jasno z debelim svinčnikom začrtano, da mora iti tudi za prevod. Ampak to ni dovolj natančno. Treba je biti tu precej bolj natančen. Ne smemo te težave zgolj odpraviti z splošnim pojmom uh, vzajemnega priznavanja. To ne pomeni zgolj to, ampak precej bolj natančni moramo to biti. Komentar kolega je tudi v našem odboru bilo obravnavano. Kolega Bellinger, predstavnik eh, socialistov iz Italije v našem odboru, lahko to potrdi. Zame je izjemno pomembno, da se, da se poseže v materialna prava držav članic. Gre za to, da je razsežnost konceptov dedovanja v različnih državah članicah tako različna. To so bile sprva zgolj materialne zadeve, ampak potem se pojavijo še tehnične zadeve, eh, potem pa na to še tudi vprašanje prenosa določenih vidikov iz skupnih materialnih točk v posamezne točke v državah članicah. Italija je zelo stroga pri tem, Francija tudi, Španija tudi, Nemčija je morda malo manj. Vseeno pa so to situacije z zelo različnimi državami. Naprimer, v Avstriji ima udovec neko pred pravico do uh, eh, normalnega življenja oziroma lastništva skupnega stanovanja, skupne nepremičnine. In če bi se zato spremenilo zaradi tega, ker se je zakonec, zakonec preselil v Nemčijo in potem želel to izvrševati po nemški zakonodaje, bi bilo to zelo neprijetno ko gre za pisanje oporoke in mora iti tudi za pravno gotovost. Zato smo se nekaterim eh, predlogom zoperstavili. In rešitev bi bila morda lahko takšna, kot jo poznajo trenutno v Italiji. Italijan, italijansko pravo torej ne samo v Bruslju, ampak tudi v Nemčiji, veliko lastnikov pizzerij, ki pa so še enkrat italijanski državljani in zdaj lahko trenutno še vedno izber, eh, izberejo nemško pravo, če imajo pizzerijo v Nemčiji. Ita, Italija, italijanska zakonodaja to omogoča, ampak samo del za, de, prava lahko izberejo. Določeno pravo pa mora biti po italijanski zakonodaji. Tako je to, ja. zapleteno je. Med eh, pogajanji smo prisluhnili tudi rezultatom študije, ki je bila izvedena. In na podlagi tega bi sklepal, da številne države članice poznajo rešitev za to državo. Se pravi, da gre za priznavanje eh, oziroma za upoštevanje. Eh, podrobnosti um, po kraju bivanja. Tudi če gre za osebo, umrlo osebo, ki je bila državljan Francije, Italije, Španije, ampak živela v Nemčiji, se morda tudi, če je manj ugodno ali pa bolj ugodno, v nekaterih primerjih izbere pravo eh, kraja stalnega prebivališča, Je pa, na primer, vprašanje Združenega kraljestva tu zelo zapleteno, kajti Združeno kraljestvo je sestavljeno iz Anglije, Walesa, Škotske in Severne Irske in, na primer, Wales določenih podrobnosti ne pozna oziroma ne ureja na enak način kot pa Anglija, čeprav gre za isto državo, gre pač za drugo pravo. In lahko bi prišlo do primera nekega italijanskega državljana, ki bi živel v Walesu in ki bi se pritožil oziroma ki bi se odboložil uh, Eh, ki je pritožbo vložil v Angliji, ampak angliško sodišče tega ne bi pripoznalo, ne bi upoštevalo, ker gre za zakonodajo, ki tega ne dovoljuje. Torej, na nek način lahko preprosto povemo, da mora nekdo pač umreti tam, kjer je živel in tam bo, bodo sledili tudi vse eh, pravice iz eh, izdanih odločb oziroma iz eh, overjene v poroke. In ravno zaradi tega vprašanja je prišlo do uh, propada pogajanj z Združenim kraljestvom. Morda lahko dodam, da sam nisem tako velik priroženc nujnega dedovanja oziroma tega načela. Kaj ti to omogoča, da lahko marsikdo poljubno izvere kar nekatere določbe iz francoske zakonodaje, italijanske zakonodaje, katerekoli druge zakonodaje, ki so mu všeč. To pa ni dobro. In zato nekako razumem, da Združeno kraljestvo zavrača sodelovanje pri, tem, pri tej uredbi. Če gre za prenose lastništva do časa življenja, eh, potem ni toliko težav, ampak če gre morda za posthumno, potem urejanje se stvari zakomplicirajo. Še enkrat ne povem, da razumem Združeno kraljestvo, ampak vseeno bi lahko našli rešitev, ki bi bila, da za prenose premoženja, eh, prenose premoženja za časa življenja, uporabimo tisto pravo, ki trenutno velja v kraju stalnega prebivališča te osebe. Se pravi, italijan, francoz, nemec bi lahko predstavil oziroma eh, prenesel svoje prebivalstveno prebivališče v Anglijo, tam izvedel prenos premoženja, in za ta prenos uporabijo angliško pravo, pozneje pa se zopet preseli v državo izvora. To lahko poimenujete, kakor želite. Morda je to res nekoliko pretiran primer, ampak med Nemčijo in Francijo obstaja takšnih primerov veliko. Verjetno tudi v Združenem kraljestvu potekajo enaki postopki. In nekdo iz Strasbura, nek francos, bi lahko prebivališče spredstavil samo čez Ren v Kel in potem bi urejal nek del svojega premoženja po nemški zakonodaji brez težav. In takrat bi veljala pač nemška zakonodaja. Izbral bi morda bolj ugodno določbe. Meni je načeloma vse eno za to lahko se to zgodi, ampak brez soglasja tistih držav, ki imajo zelo stroge pogoje za nujno delovanje, Francija, Italija, Španija, morda tudi, ne vem, tega ne bi smeli storiti, kajti s tem, če bi šli v to, bi neposredno premočno posegli v njihovo materialno pravo. Mislim, da je to vprašanje bilo zadovoljivo rešeno in v okviru sveta, kjer sodeluje 24 držav članic, tega eh, načela nujnega dedovanja ne bi preveč, eh, v to ne bi preveč posegali. V državah članicah ni takšnih težav, čeprav so, ampak niso takšne. Ampak če primerjamo to s težavami, naprimer, islamskih držav, oziroma sodelovanje z islamskimi državami, eh, oziroma muslimanskimi državami, Moroko, V Maroku imajo sinovi, torej moški potomci, dvakrat tolikšno kvoto dedovanja kot pa ženske. Ja, pravniki lahko najdejo morda dlako jajcu, pa je potem še razcepijo. Torej, dodatno zakomplicirajo stvari, ampak tako pa če je v praksi. In nek maroški oče bi lahko svojega sina, eh, svojemu sinu prepisal celotno premoženje, či pa bi svoj delež, ki bi sledil po nujnem nadovanju, prejela samo v gotovini, ne v stvarnem oziroma predmetenem premoženju. To je na nek način bi šlo za zelo bizarno situacijo, ki pa bi hkrati, kar je še bolj čudno, upoštevala načelo, o katerem govorimo. Če bi šli v smer, ki se je začrtovala med pogajanji, bi zelo um, zakomplicirali sistem. Tako da mislim, da smo dosili kar dober rezultat. Hvala. Kurt Lehner, najlepša hvala in hvala tudi uh, od Fiorini in pa tudi Aleksandri Tejn za njihove predstavitve. Zdaj pa besedo predajam Luigiju Berlingerju, kolegu iz odbora Juri. Siamo arrivati all'ultimo, all'ultima sessione, la quarta. Tako, zdaj pa slediš četrti in zadnji del tega sestanka. Orodje za učinkovit razvoj evropske pravosodne kulture. Preden pa začnemo bi se rad zahvalil kolegu Kurtu Lehnerju. Je. Kurt Lehner je bil vse do lani tudi naš kolega, evropski poslanec. In bil je poročevalec za eh, področje dedovanja. Upravil je res veliko delo, ki je zahtevalo precej potrpljenja, No, to je nekaj, kar evropska zakonodaja in priprava zakonodaje zahteva na splošno, ampak tu je šlo za srčiko evropske zakonodaje. Šlo je za to, da je, treba, da je bilo treba nekako združiti številna različna stališča. Ne samo to, tudi številne različne kulture, zgodovine eh, pravnih sistemov v državah članicah. Vsi bomo enkrat umrli, tako pa če. In vsi, ali pa vsaj večina, imamo nekaj, kar bomo zapustili nekomu. Zato gre pri tem za mm, zakon, za, oziroma za zakonodajne predloge, ki se dotikajo vseh nas. Kolega Lehner mi je v celotnem procesu delal res potrpežljivo in natančno. Potrpežljivost je tu res pomembna, kajti preden dosežemo cilj, je treba prostoriti marsikaj, pa tudi prestati marsikaj. Kot rečeno, med državami članicami obstajajo res velike razlike, saj so zatem tradicije več stoletne, kot smo slišali. In vsakdo skuša ohraniti svoj, eh, svoj prav. Zdaj govorim predvsem predstavnikom nacionalnih parlamentov. Zakonodajalec na evropski ravni, torej Evropski parlament, opaža, da obstaja tako na naši ravni, kot tudi na ravni nacionalnih parlamentov, velika vnema po sprejemanju zakonodaje. Ampak sprejemanje zgolj en del našega dela. Treba je tudi državljane osvestiti o zakonodaji, ki jo sprejmemo. Treba je tudi povedati, kaj smo sprva načrtovali in kaj se je izcimilo iz zakonodajnega postopka. V praksi so stvari precej drugačne, kot pa bi morale biti v teoriji stvari ne delujejo tako, kot si zamišljamo. Kar pomeni, da bi morali zakonodaje zasnovati tako, da bo res odražala stvarnost. Nekatere statistike pravijo, da ima Evropska unija oziroma da je Evropska unija pripravila pravni red, ustvarila pravni red, ki je res dejansko skupno, skupni pravni red, ampak samo pet odstotkov celotne zakonodaje je bolj ugodne za države članice. To je tako, kot bi si kupili Ferrari in se potem z njim pozili 30 km na uro. Se pravi, med uloženim trudom in med rezultatom ni jasne povezave. Ta povezava ni posledično treba je poskrbeti za to, da bo naše delo res uh, obrodilo sadove in da bo koristilo državljankam in državljanom. Ravno to je namen in cilj zakonodajnega postopka in zakonodajnega delovanja nasploh. Dobro, toliko o tem, zdaj pa res pridimo na četrti del sestanka, kjer bo govora o ustvarjanju evropske pravosodne kulture. Tisti, ki so dejavni na področju prava in zakonodaje, se nekako že rodijo z skupno pravosodno kulturo. Vsi sodniki, ki delujejo v tem prostoru, imajo enak pogled oziroma so dobili vsaj en podoben ali enak koncept prava, pravosodja, etike. Imajo enak način razumevanja pravosodja, ampak, kot smo slišali, V Evropi obstaja več različnih tradicij. Ampak danes smo tudi v Uniji in izkušnje pri pripravi zakonodaje kažejo, da se Evropa spreminja v talilni lonec, v katerega dajemo tradicije, naprimer civilno, pravno ali pa katere druge. In v tem loncu se tradicije srečujejo, spreminjajo. Celo eh, pravna nomenklatura se prilagaja in spreminja. Zelo težko je bilo, na primer, prevesti besedo pravna oseba. Jaz prihajam iz Rima in eh, poznal sem rimsko pravo. Ampak naprimer, pojem legal personality v angleščini se mi še zdanes zdi zelo tuji. Skoraj bi rekel, da poslovnično sploh ni pravilen. Ampak, ker smo zdaj v tej poligamni 27-članski združbi, moramo pač upoštevati pravila, ki smo si jih zastavili za sobivanje. To pomeni tudi spoštovanje drug drugega. In pomembno je, da na tej skupni poti poskrbimo za ustrezen razvoj vseh. Po eni strani se moramo razviti poklicno, kajti beseda izobraževanje, naprimer sodnikov, mi ni všeč. Kajti sodniki so se že izobrazili med študijem. Treba poskrbeti za poklicno usposabljanje oziroma razvoj, za poklicno rast. To moramo eh, nekako um, spodbujati. Evropski parlament se je v okviru štokolmskega programa in neke druge pobude dvakrat javil za pripravo nekega zakonodajnega predloga. In tudi to je prispevek k ustvarjanju evropske pravosodne kulture. Tu bi lahko izpostavili Eurinfro, nizozemsko pobudo. In eh, lahko bi izpostavili tudi Ruda Winterja, ki je um, pobudnik te, uh, tega podjema. Izvajati je treba med seboj primerljive pobude. Tudi to um, si želimo, tega si želimo ampak hkrati tudi ohraniti visoko raven eh, delovanja na področju pravosodja. To pomeni, da moramo tudi ustrezno poskrbeti za spodbujanje mm, poklicnega razvoja sodnikov v državah članicah. Ti sodniki so sicer sodniki iz držav članic, ampak hkrati tudi neke vrste sodniki Evropske unije, kajti delujejo v skupnem prostoru. Torej, za konec lahko povemo, da če ne bomo poskrbeli za ustrezno izvajanje sprejete zakonodaje, potem smo zgrešili cilj ustvarjanja in razvoja skupne evropske pravosodne kulture. Torej, toliko o tem. Mislim, da je najbolje, da zdaj dam besedo gospodu Rudu Winterju. Spoštovani kolega Winter, vi ste eh, podpredsednik Vrhovnega upravnega sodišča za trgovino in industrijo na nizozemskem. Izvolite. Najlepša hvala, gospod. Eh, predsedujoči. Gospe in gospodje, velika čast mi je, da sem lahko danes tukaj z vami v srcu Evrope in da vam lahko danes povem nekaj o uh, vzpostavitvi omrežij za usposabljanje uh, eh, posebej, ki deluje na področju uh, evropskega prava. V 25 letih sem lahko bil zaposlen kot nizozemski sodnik. Nizozemski sodnik, ki deluje na področju, uh, sicer nizemske zakonodaje, ampak zakonodaje, kjer je treba vedno uporabljati skoraj evropsko zakonodajo. Na sto, uh, torej v sto stotinah primerih, primerov, kjer je nagovora o kmetijstvu, o finančnih zadevah, o prometu in tako naprej. Torej sem tako rekoč evropski sodnik. kot smo slišali, delujem na, oziroma delam na uh, vrhovnem upravnem sodišču za trgovino in industrijo na nizozemskem. In delo na tem sodišču mi je omogočilo, da lahko izvajam in uporabljam pri svojem delu evropsko pravo, evropsko zakonodajo. Hkrati pa sem lahko veliko krat delal v okviru uh, širitvenih postopkov in sodeloval s številnimi sodniki iz držav, iz držav članic. Uh, Na teh srečanjih s kolegi iz drugih držav sem lahko poslušal njihove želje, njihove skrbi, njihove pomisleke glede delovanja v Evropski uniji in njihove pomisleke bi lahko vedno strnil besede, kje lahko to najdem, kako naj to izvajam. Ali obstaja kakšno orodje ali kakšna, kakšna, uh, kakšen infocenter, na katerega se lahko obrnem. Leta 2001 sem začel delati na projektu EU Infra. To je projekt, ki je bil zagnan zaradi situacije, v kateri so se znašli nizozemski sodniki, ker niso imeli dovolj znanja o evropski zakonodaji. Ministrstvo za pravosodje je eh, dejalo, da je treba to situacijo kar se da hitro spremeniti. In zato smo začeli s projektom EU Infra. To je projekt, ki je bil še posebej namenjen nespecializiranim sodnikom, ki so morali tu in tam uporabiti tudi evropsko zakonodajo, torej za poprečnega sodnika. Pri delu smo se sredočili na tri stebre. Izboljšati dostopnost do, evropske pra, do evropskega prava, do e, novih verov, ki jih omogočajo elektronski, omogočajo elektronski veri in tehnologija. Izboljšati smo želeli znanje in ozaveščenost o evropski zakonodaji med nizozemskimi sodniki. Želeli smo ustvariti eh, omrežje, oziroma mrežo, v kateri bi delovali vsi sodniki na nizozemskem, mreža CCE. Med svojim delom smo se uh, eh, soočili tudi številnimi overami, paci in uspehi, ampak vseeno smo uspeli. In ti trije stebri, na katere smo oprli naše delo, so se izkazali za zelo učinkovite in izjemno koristne. Tako kot pred desetimi leti je prvi korak našega dela še vedno enak. Dobiti in ustrezne informacije na kar se da preprost način z uporabo modernih tehnologij. In to je še vedno najbolj pomembno. Drugi stebr se še vedno okvarja z znanjem in z veščinami, ki jih potrebujemo za uporabo informacij. Torej, kdaj in kako uporabljati evropsko zakonodajo. Tu je vedno ključna beseda izobraževanje. Tretji steber je ustvaril eh, nabor visoko usposobljenih posameznikov, ki delujejo kot posredniki in ti so vedno pripravljeni pomagati vsem pravnikom, vsem ljudem, ki delajo na tem področju in jim, eh, jim olajšati njihovo delo. V tem okviru nam je res uspelo spodbuditi eh, pristop CCE, sistem hitrega odzivanja. Eh, Še vedno je zelo pomembno, da dejavnosti znotraj enega stebra obravnavamo v kontekstu vseh treh stebrov. In kadarkoli gre za neko pobudo, neko dejavnost v enem stebru, jo je treba uskladiti z dejavnostmi iz drugih dveh stebrov. Nizozemska uh, uh, javnost oziroma mm, pravno občestvo je nekako nadzornik našega dela. In opozili smo, da smo v zadnjih desetih letih res storili korak naprej. Dostop do informacij je res postal bolj preprost. To tudi pomeni dostopnost do, evropskih, eh, do evropske zakonodaje Eh, za ljudi iz nizozemske. Dejavnosti iz prvega stebra in nekako načela prvega stebra omogočajo ljudem, da lahko nekako eh, izrabijo tudi dejavnosti iz drugega stebra, ki so izobraževanje, kot sem dejal, in se nekako tudi eh, naslonijo na tretji stebr, kjer gre predvsem za pomoč in za izmenjavo informacije. Opažamo pa, da se razmerje med posameznimi stebri danes spreminja. Izobraževanje je še vedno pomembno, ampak zdaj so podatki lažje dosegljivi, kar pomeni, da moramo tudi izobraževanje temu prilagoditi. Zaradi boljših tehnologij danes obstajajo različni načini učenja. E-učenje, učenje s podcasti, spletni seminarji, um, in naprimer tudi učenje nadaljavo, če lahko omenim zgolj nekaj primerov. Mreže so še vedno pomembne, ampak danes sodelujemo na drugačen način kot po preteklosti. Torej, preteklost je za nami, pustili smo jo tam in vstopamo posem novo okolje. Nišče ne bo nikoli eh, podobno to, da kadarkoli želimo Eh, nekako sestaviti neko skladbo na najboljši način, mora, da bi morali pri tem upraviti tudi najboljše note, seveda. In to velja tudi za naš primer. Vedno se bomo potrudili, da bi uporabili najboljše možne informacije. Izobraževanje moramo oblikovati tako, da bo kar se da spodbujalo preprosto učenje. Uh, To pomeni, da je treba izkoristiti vse prednosti, ki jih nudijo mreže in ki jih nudijo moderne tehnologije. Kajte le tako bomo dosegli zadane cilje, ki, je, eh, ki so med drugim tudi prenos ustreznih informacij do tistih, ki jih želijo. Pomankanje časa, kar je danes zelo pogosto, pomankanje učenja in pomankanje oziroma neuporaba modernih tehnologij so še vedno ovire pri napredku v teh gospodarsko gledano težavnih časih. Številne različne elemente bi danes morali združevati na drugačen način, na učinkovit način. Veliko krat se znajdemo v situaciji, kjer so informacije, izobraževanje, mreže eh, razumljene na napačen način, da niso stebri iste zgradbe. Torej, note niso vedno razporejene pravilno po notnem črtovju. Ampak kljub slabi partituri mora glasba še vedno zveneti prijetno ker le tako bomo ohranili občinstvo zadovoljno. Informacije so danes razpršene po svetovnem spletu, zato jih je težko najti. Ampak vseeno moramo to skušati eh, početi tudi v prihodnosti. Kako bomo lahko sodnikom Evropske unije omogočili to? Kako bomo lahko sodnikom omogočili izrabo mrež na najboljši možen način? Ko sem o tem razmišljal, sem si zamislil vizije za prihodnost. Če želimo dobro pravosodje, moramo imeti veliko znanja. In sistem upravljanja, ki ga moramo pri tem nekako zgraditi, je ključnega pomena. Mreže in vse, kar je z njimi povezano, morajo biti stebri, temelji takšnega sistema. Usklajevanje posameznimi temelji je nekaj, brez česar uspeha ne bo. Treba je vedno imeti možnost, da se do informacij, srednjih informacij pride na kar se da preprost način. Informacije pa morajo biti zanesljive, lahko jih e, uporabimo, v njih podvomimo ali pa njihovo uporabo zavrnemo. Portal e-pravosodje pri komisiji mora biti nekako spletišče oziroma središče vseh tistih, ki bodo iskali informacije. In brez tega ne bomo zagotovili, eh, ne bomo možno zagotoviti uspešne uporabe evropske zakonodaje. Če so preproste informacije, tudi preprosto dosegljive, bo tudi izobraževanje preprosto in preprosto se bomo lahko tudi prilagodili temu novemu sistemu. Nova urodja bodo bolj uporabna, manj zapletena izmenjava informacij in um, usposabljanje na kraju samem je še vedno in bo še bolj pomembno v prihodnosti. Informacije, znanje, ki se ustvari v mrežah in ki je relevantno za uh, zunanje sodelavce, mora biti tudi ustrezno kanalizirano tja. vse to je, me je napotilo na to pot razmišljanja o prihodnosti. Prihodnosti, v kateri bi vse mreže bile nekako povezane v eno in to bi bil eh, skupni načrt za delovanje pravosodja v Evropski uniji v prihodnosti. Portal e-pravosodje nam mora pomagati pri našem delu, mora biti zasnovan na kar se da dober način, tako da bodo lahko vsi, ki si informacij želijo, do njih tudi dostopali. To se zdi še posebej pomembno v današnjem času, ko so temeljne svoboščine, temeljna načela eh, v evropskih pogodbah zgolj bežno omenjena ali pa se na njih pozablja. Če bomo delo upravili na strezen način, bomo vsem nam, pa tudi državljanom, olajšali delo in življenje. Morda bi lahko oblikovali neke vrste nabor orodij ali pa orodja za prvo pravno pomoč, ki bi pomagala vsem, ne samo sodnikom, čeprav smo sodnikom pri našem razmišljanju namenili ne več pozornosti. Uh, Gre za to, da želimo pomagati vsem, da želimo vseh 700 tisoč pravnikov, ki jih je komisija v sporočilu iz 13. septembra 2012 omenila. Zato je komisija tudi namenila oziroma vsaj je nakazala, da bo namenila precej sredstev. Mi pa smo nekako prišli do zaključka, da bi lahko porabili manj denarja, ampak dosegli še večji učinek. Komisija je sicer na svetovnem spletu že ponudila na voljo številne informacije. To sem opazil. Na voljo so mi številne predstavitve Eh, v obliki PowerPoint, ki so jih pripravili številne univerze na določeno temo, ampak če jih je toliko na internetu, morda niso dovolj uporabne, morda ne morem vedno dostopati do točno tistih informacij, ki si jih želim. In zato bi bilo bolje, če bi imeli stvari zbrane na enem mestu. Prav tako še vedno obstaja zelo praktična in morda nekoliko neumna težava, da eh, povezave do sodb Evropskega sodišča niso um, hyperlinkane in ne moremo na njih preprosto klikniti, da bi nas popeljalo tja. Še vedno moramo obrati daljšo pot, kar je danes nesmisel. Če danes greste na spletno stran e-pravosodja in kliknete na zavihek pravniki, in kliknete potem še na podrobnosti in sicer naprimer na sodno prakso. Potem boste videli, kaj točno sodna praksa je. In to so informacije, ki so morda za pravnike koristne, za državljane pa ne. Če greste na spletno stran Eurlexa, boste lahko v kotičku, ki je namenjen pravnikom, našli osnove Evropske unije. Ampak to ni dovolj jasno za pravnike in, dovolj, in prezakomplicirano za pravnike običajnega človeka. Vse to je povezano z mrežami, kot, ki sem jih danes že neštetokrat omenil. Dostop do informacij je ključnega pomena za uspešno usposabljanje in izobraževanje. In to, ta dva dejavnika sta posledično pomena za delovanje mreže. V prihodnosti bi morali portal komisije e-pravosodje izboljšati, tako da bi lahko na voljo imeli boljše informacije, da bi imeli na voljo boljše povezave do drugih informacij, ki jih v tem portalu ni in da bi ta portal bil zasnovan kar se da preprosto. Prav tako bi morali dati na voljo uh, virtualne seminarje, predstavitve, tudi podkaste. Vse to bi moralo biti na voljo na enem mestu tudi eh, morda spletna izobraževanja, tudi naprimer programi, dnevni redi nekaterih sestankov, vse to bi lahko bilo objavljeno na enem mestu, tako da bi imel človek, ki si tega želi, pregled nad širšim kontekstom. Torej, čim več stvari moramo spraviti v e-obliko. Gospod. Gospe in gospodje, če se zdaj vrnem nazaj na realna tla. Mreže bodo v prihodnosti še vedno najbolj pomembno orodje za ustvarjanje pravosodnih eh, oziroma za pravosodno usposabljanje, tudi v tem spreminjajočem se okolju. Kljub papirnatim stvarem se bo vse več stvari v prihodnosti selilo v e-obliko. Kot sem že dejal, okolje v katerem danes pravniki delujejo, se je korenito spremenilo in to je postopek, ki še poteka. Še vedno, oziroma zopet, bo treba v prihodnosti uskladiti mreže, sodelovanje in druge podrobnosti med seboj, podobno kot se orkester, uh, kot orkester izvaja zapletene harmonije, kontrapunkte in vse ostalo. Samo tako delujoč porazodni sistem bo koristil vsem. Hvala. Voglio salutare il Presidente della Commissione Libe del Parlamento Europeo. Predsednik odbora Libe, prišel nazaj. Gospod Loba Sagilar se je vrnil. Hvala lepa za to predstavitev, gospod Finter. Mislim, da ste res lepo izpostavili to, da usposabljanje ter pa spodbujanje intelektualnega razvoja vseh pravnih strokovnjakov v evropski pravni kulturi gotovo je vezano na internet. Res omenili ste tudi pomen medosebnega stika ter pogovor v živo, ampak vseeno, internet je nujen. Usposabljanje in zagotavljanje informacij in mreženje, vse to so mehanizmi, ki niso popolnoma neutralni. Ne gre samo za to, da vodiš evidenco o znanju ali pa evidence eh, um, informacij. To moraš potem tudi promovirati, prav tako gre tudi za pomen dostopnosti. Na tak način lahko tisti, ki so vključeni v to, pridejo do teh informacij. To je gotovo bistvo. Na Lutra sem se spomnil. Namreč dobro treba opraviti svoje delo, ne pa samo opraviti. Če že nekaj počneš, potem moraš to opraviti odlično. Ta koncept je bil izpostavljen tudi v nekaterih knjigah v preteklosti. možnosti mreženja ter pa povezovanja različnih pravnih sistemov so pomembni dejavniki. Luis Pereira, generalni sekretar Evropske mreže za pravosodno spostavljanje, pa je naš naslednji govorec, gotovo bo zna povedi kaj, kar bo izboljšalo situacijo. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, spoštovani poslanke in poslanci, gospod in gospodje. Najprej bi se rad zahvalil odboru Libe in Juri za to priložnost, eh, da lahko predstavim svojo mrežo tukaj pred vami. Res veliko čast mi je, da sem tukaj, tako da lahko z vami delim našo starišče o tem, kakšno je trenutno stanje pri štoholmskem programu v zvezi z napredkom pri usposabljanju pravnih strokovnjakov v tej mreži. IETN, torej Evropska mreža, je zasebna neprofitna organizacija, deluje v skladu z belgijsko zakonodajo. No, gotovo je to edina zasebna organizacija, ki ima med svojimi člani samo javne institucije. 27 držav članic sodeluje pri tem, prav tako ima tudi Evropsko akademijo prava, vsi ti so člani naše mreže. To so javne institucije, ki vključujejo številne različne člane, naprimer nemški ali pa avstrijski minister za pravosodje, potem vrhovno sodišče iz Cipra ali pa Estonije, potem pravne fakultete ter pa okrožja, naprimer iz Francije, Portugalske, predvsem okroža, ki se nanašajo na pravosodno ministrstvo. Prav tako imamo podobne svete tudi v primeru Španije. Pred desetimi leti je bila naša mreža ustanovljena. Predvsem smo želeli biti platforma za izmenjavo izkušenj vseh članov. Glede na zadnji census smo vsi odgovorni za usposabljanje 1,4 milijona evropskih sodnikov in tožilcev. Že leta 2007 je bil priznan pomen te mreže. 12. februarja je bil spred sklep 126 in v tem sklepu je pisalo takole. JTN e zagotavlja usposabljanje za pravne strokovnjake, sodnike in doživljce na evropski ravni. To prispeva k krepitvi medsebojnega zaupanja, prav tako izboljšuje to medsebojne zaupanje med pravosodnimi organi ter različnimi pravnimi sistemi med državami članicami. Potem še naprej piše v tem sklepu sveta takole. V četrtem členu D odstavku piše. Zato, da bi podprli letni program usposabljanja IJTN se dodelijo nepovratna sredstva za to financiranje. To zagotavlja Evropska unija. Po teh letih izvajanja sklepa je sedaj prišel čas za to, da lahko v imenu Evropske mreže za pravosodno usposabljanje prikažem naše rezultate. jeteno. Ima 45 različnih dejavnosti, ki potekajo v 19 državah članicah. Ta razpon dejavnosti je precej raznolik. Sedaj naj kot prvo predstavim idejo, ki jo je tudi omenil Evropski parlament, namreč program za izmenjave. Kot veste, štokholmski program poziva k trem glavnim trendom glede usposabljanja pravnih strokovnjakov. Torej pravosodno sodelovanje in parode s tem v zvezi, potem je v zakonodaja, je v pravo, potem jeziki, zato da se tudi tako izboljša pravosodno sodelovanje, prav tako pa potem še usposabljanje glede različnih pravnih sistemov v EU ta sistem izmenjave se osredotoča na ta našteta področja. S pomočjo Evropske unije smo oblikovali program, ki omogoča javnim težilcem ter sodnikom iz držav članic to, da odidejo v drugo državo članico. Kolegi jim tam predstavijo delovanje pravnega sistema zadevne države gostiteljice. To so standardni programi izmenjave. Že od leta 2005 pripravljamo in izvajamo takšne programe. K temu pa lahko dodamo še druge vrste izmenjav. Kot prvo, to, kar se nanaša na sodelovanje z Evropskim sodiščem za človeka pravice, potem tudi sodiščem z Evropske skupnosti ter pa Eurojustom. Z vsemi temi smo organizirali izmenjave, pa ne samo to, ampak tudi študijske obiske. Na teh smo uspeli zagotoviti zelo dobro strokovno predstavitev delovanja teh institucij. Želeli smo se odzvati na glavne zahteve iz štokholmskega programa. Tu gre predvsem za to, da pripravimo nekakšen program, ki je bil podoben Erasmusu, torej mladim pravnim strokovnjakom kot odziv na to je naša mreža pripravila projekte, ki so namenjeni ravno temu. Ti projekti bodo omogočili to, da se okrepijo vezi med naslednjimi pravnimi strokovnjaki ter sodniki čim prej že na začetku njihove karijere. Tako se lahko seznanijo z delovanjem drugih držav. Te države obiščajo prihodnji sodniki, prav tako se lahko ti sodniki pogovorijo s svojimi potencijalnimi kolegi. Prav tako smo pri naši mreži sodelovali še z drugimi programi naprimer um, civilno pravo, potem kazensko pravo, ena, dva, civilno pravo, ter torej pa neodvisne seminarje. Ob tem smo tudi uspeli izkoristiti ter spodbujati dejavnost, ki obstaja že 80 let. To je začela portugalska. Gre za natečaj za mlade sodnike ter mlade javne tožilce v zadnjih letih je bil ta natečaj zelo uspešen. 42 ekip iz 23 držav je pri tem sodelovalo. V zadnjih letih 21 od teh držav je bilo iz Evropske unije. Prav tako je naša evropska mreža ponuja tudi drugačne mehanizme in orodja za usposabljanje, naprimer seminarje za jezikovno usposabljanje, lahko omenim. Poskušali smo izboljšati metodologije usposabljanja za to področje in tudi kurikulume, programe za usposabljanje smo pripravili in izboljšali. Tu gre za instrumente, s katerimi se izboljša znanje o izvajanju EU zakonodajo. Vse to je dostopno tudi na naši spletni strani. Prav tako je ETN v zadnjih dveh letih zagotavljal tudi različna urodja za seznanjevanje z EU zakonodajo in pravom. Sedaj pa ne se kar vrnem na začetek. tukaj namenim še dejavnosti tistih, ki usposabljajo. Ti, naprimer, lahko si izmenjavajo svoje metode ter pa strokovno znanje o EU pravu ter pa tudi o sodni praksi. Glavni koncept EUTN-ja je to, da zbiramo znanje med različnimi državami članicami, da si delimo skupne evropske vrednote jih spodbujamo, ter da tudi uporabljamo EU zakonodajo, obenem pa tudi sveda v Evropskem pravosodnem območju izmenjujemo skupne izkušnje. Tukaj nam je predvsem dva glavna koncepta, za katera se zauzemamo kot prvo načrtovanje in kot drugo decentralizirana um, izvržba. Kot prvo decentralizirano načrtovanje. Kaj to pomeni? Nismo samo decentralizirani ponudnik programov. Mi tudi ponujemo strokovno znanje iz držav članic, tako lahko omogočamo to, da se plagodi potrebe, programe ter da se pripravijo vse potrebne metodologije za to, da te programe potem tudi izvedemo. Obenem pa imamo tudi decentraliziran koncept za izvajanje. To omogoča vsake države članici, da pripravi in organizira usposabljanje na svojem ozemlju. Prav zato smo uspeli leta 2012 organizirati usposabljanje v 19 različnih državah članicah. Seveda je zavezanost vseh strokovnih institucij, ki sodelujo pri našem mreži, bistvena za to, če želimo doseči dobre rezultate. Dejansko lahko rečem, da so bili vsi člani v zadnjih letih izjemno zauzeti. Potem naprej kontinuiteta finančne podpore mreži, kontinuiteta in finančne pomoči je zelo pomembna ne gre samo za samo pomoč, ampak za kontinuiteto te. Sedaj smo, kot rečeno, pri načrtovanju uspeli tudi upoštevati kontinuiteto financiranja med 27 do 13. Glede dostopnosti moram reči, da so dejavniki predvsej čudni kajti stvar je v tem, da pogosto, vzma, skoraj da vedno, sodniki ali pa javni tožici ne morejo kar tako zapustiti svojega delovnega mesta, zato da bi odšli na kakšen tečaj ali posposabljanje. To je treba vnaprej načrtovati. Naprimer, za naslednje leto imamo dejavnosti, ampak že prejšnji marec smo začeli načrtovati te dejavnosti. Jakus projekt, naprimer, se nanaša na usposabljanje. že 20 mesecev naprej se je določilo, v katerih tednih bo potekalo to usposabljanje. Tako bi lahko institucije in tisti, ki se usposabljajo, imeli zadosti časa, zato da pripravijo vse načrte in pa da tudi prilagodijo svoje programe usposabljanja, tako da bi bil ta urnik čim bolj usklajen za vse. Sedaj se tudi Evropski parlament odloča o evropski perspektivi za 2014-2020 in IETN priporočilo, ne toliko, ne bi mogel reči zahtev, ampak priporočilo je, da pustimo stvari takšne, kot so. Mehanizem za neporadna sredstva za 2007-2013 je v redu, odlično deluje za nas in po našem mnenju je stvar taka, da če nekaj dobro deluje, potem tega pač nima smisla spreminjati. Pa še nekaj. Vse skozi uporabljamo najboljše strokovnjake za pripravo takšnih usposabljanj. Pri tem se dopoštijamo tudi to, um, kako lahko države izkoristijo te strokovnjake. Prav tako razširjamo informacije in pa znanje preko naše spletne strani, tudi preko naših članov v državah članicah. Želimo omogočiti čim boljši pretok znanja. Prav tako računamo na vse nacionalne države, da potem našemu sekretarijatu pomagajo pri izvajanju. Še par številk za konec in potem še programe za izmenjavo to je v bistvu um, pripravil parlament. Glede, leta 2012 smo uspeli doseči kar veliko stopno odrežbe, 1230 odrežencov. Potem program dejavnosti JTN-ja, mednarodne dejavnosti, ki smo jih organizirali v državah članicah, dosegli smo številko 2425 sodnikov ter javnih tožilcev za leto 2012 je ta številka. No, ta številka se nanaša samo na udeležence, ne odraža pa v celoti vseh teh zadevnih dejavnosti. Tukaj smo pripravili nekakšen pregled zemljevida ki ga je tukaj nekoliko težko videti natančno, ampak lahko vidite to poročilo. Razmerje smo izračunali glede na število delovnih dni usposabljanja. To je število dni, ko je nekdo bil udeleženec pri usposabljanju. No, glede dejavnosti IETN-ja, mislim, da to ni vse samo mednarodne pristojnosti, tudi države članice same zelo dobro sodelujo. Pri tem leta 2012 je bilo takšnih udeležencev 1937. Vsega skupaj to znaša 4350 sodnikov, ki so sodelovali tudi s tujimi kolegi za leto 2012. Tukaj vidite pregled držav izvora teh strokovnjakov, ta zemljevid teh držav lahko vidite tudi pri nas na spletni strani. Grazie a Luis Pereira per intanto le informazioni importanti. Hvala lepa, gospod Pereira. No, to so bile zelo koristne vsebinske informacije o dejavnostih te evropske mreže za pravosodno usposabljanje še posebno je bilo zanimivo, ko ste menili nekakšen Erasmus za sodnike. Prav Evropski parlament je prvi podal to idejo. Prav tako ste dejali, da smo nekatere stvari zanemarali. Naprimer, jezik pri vzpostavljanju evropske pravosodne kulture. Sodniki, in tožilci so kulturni aristokrati in po njihovem mnenju je jezik nekaj, kar je intelektualno bolj trivialno, bi se morda zdelo. Ampak gledajte, če ni širitve skupnega jezika, potem nikoli ne bomo uspeli vzpostaviti evropske pravosodne kulture. Težko je biti del kulture, če se med sebojno ne razumeš. Nekdo nekaj govori, drugi pa ga ne razume. In to je pogosto lahko ovira. To je sicer del našega bogatstva v Evropi, ampak lahko pa je tudi ovira. Tega se moramo pragmatično in učinkovito lotiti. Če tega ne bomo uspeli storiti, potem ne bomo dosegli svojih ciljev. Potem še usposabljanje usposobljavcev, črtali ste. To, da potrebujemo načrtovanje vnaprej. Sveda je treba načrtovati takšne dejavnosti usposabljanja. To je jasno. In potem smo tukaj že pri finančnem načrtovanju. Morda veste, gospod Pereira, da sem bil poč, počevalec pri uredbi, ki je določala sedemletni finančni program za sredstva v okviru EU za pravosodno področje. Glede IATN, e ja, mislim, da smo dosegli kar dobre rezultate. Sedaj smo ravno kar slišali vaše številke, glede koliko ljudi bilo, tega, koliko ljudi bilo vključenih v to usposabljanje. Glede, mislim, da po eni strani je bilo kar dosti prihranega, po drugi strani pa je bilo sedaj v to vzpostavljanje vključenih veliko novih ljudi. Tukaj tudi vidite, kako se je tega lotila Evropska komisija in pa generalni direktorat za pravosodje. Imamo tudi scoreboard za pravosodje, torej nekakšen pregled, tabelo. To je tudi pomemben del usposabljanja ter pa pripravljanja in izvajanja zakonodaje. Namreč, kako lahko dosežemo ustrezen pregled tega, kako stvari delujejo. Merci beaucoup, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo vesel sem, da sem lahko tukaj. Uh, kajti to je res odlična priložnost, da se z nacionalnimi parlamenti tudi pogovorimo o temi, ki je najbolj relevantna za države članice, kajti dejansko gre za delovanje njihovih pravosodnih sistemov na nacionalni ravni. Ta predstavni dokument, no tukaj imate še druge izvode na mizi, je dokument, ki želi pomagati državam članicam pri izboljšavanju njihovih nacionalnih sodnih sistemov. Ta ponuja primerljive podatke o določenih parametrih. Ti se nanašajo na njihove pravosodne sisteme. Predvsem gre naprimer za neodvisnost, kakovost ter učinkovitost njihovih sodnih sistemov. zakaj je bila torej sprejeta odločitev, da predstavimo ta dokument. Glede, učinkovitost nacionalnih sodnih sistemov je gotovo nujen predpogoj za vsakršno delovanje Evropske unije, prav tako tudi za razvoj EU. To je nujno, predvsem zato, ker je učinkovitost sodnih sistemov tisti dejavnik, ki potem dejansko vsem standardem eh, na ravni EU da neko moč. To je pravzaprav tudi temeljna pravica. Imamo tudi um, ehm, 47. člen listine EU o temeljnih pravicah. Ta pravi takole. Zakonodaja na ravni EU določa določene pravice za posameznika in če so te pravice kršene, lahko posameznik uloži pravno sredstvo pred sodiščem učinkovitost eh, pravnega sredstva pred sodiščem je danes pomemben del, temeljna pravica v evropskem sistemu, ko naprimer nacionalni sodnik izvaja direktivo za varstvo potrošnika ali pa okoljevarstveno, farmacijsko zakonodajo, naprimer sodnik ravnako kot Evrop, sodnik na evropski ravni pravzaprav. Zato je jasno, da moramo vsi skupaj poskrbeti za to, da bodo sodni sistemi učinkoviti, smotrni in kakovostni. Tako da bo to dejansko doprineslo nek rezultat za vse te standarde, ki so bile v zadnjih desetletjih sprejeti na ravni EU. To je bistvo tudi za medsebojno zaupanje, za razvoj tega ter pa za nadaljno sodelovanje. Moramo imeti primerljive podatke o učinkovitosti in smotrnosti sistemov na nacionalni ravni. To je element, ki nam lahko omogoči to, da bomo povečali in ukrepili to medsebojno zaupanje. Prav tako je tukaj pomemben dejavnik pri tej pobudi tudi um, gospodarska rast. Učinkovit pravni sistem je tudi predpogoj za gospodarsko rast ta dokument je pobuda, ki nam bo omogočila to, da tudi evropski semester okrepimo. Tu gre za usklevanje gospodarskih politik na ravni Evropske unije. V okviru Evropskega semestra imamo tudi reformo sodnih sistemov na nacionalni ravni in to je ena izmed prednostih nalog tudi pri semestru. Kakovost, neodvisnost in učinkovitost sodnih sistemov so jasno opredeljeni cili tudi v evropskem semestru. Če želimo izvajati to prioriteto, potrebujemo primerljive podatke, potrebujemo sistematične informacije. To nam potem lahko omogoči, da vidimo, kakšno je trenutno stanje in na podlagi dejstev potem lahko tudi v odročnih primerjih pripravimo poroč, priporočila za nekatere države članice, tako jih lahko opozorimo na določene stvari in spodbudimo k temu, da izboljšajo delovanje svojih sistemov. Leta 2012 je bilo šest držav članic, ki so prejele priporočilo za izboljšanje sodnih sistemov. 29. maja lansko leto pa je bilo izdanih deset takšnih priporočil. Tu je šlo predvsem za neodvisnost sistema ali pa za kakovost in učinkovitost. Prejšnja številka pa je bila za leto 2010. Ta razpredelnica je orodje, ki bo omogočala to, da imamo neko podlago za analizo po posamečnih državah članicah. To je tudi del evropskega semestra, kot rečeno kakšna vsebina tega prvega izvoda Evropske razpredelnice za svetni sistem za leto 2013. Predvsem, kot rečeno, se osvetočamo na komercialno, administrativno ter pa civilno pravo. Sedaj pri prvi razpredelnici sodnega sistema nismo upoštevali kazenskih področji, torej kazensko področje pravnih določb. Tukaj smo poštevali različne kazalce, te lahko združimo v tri glavne skupine. Kot prva, prva skupina, kako hitri so postopki. Imamo odbor Sveta Evrope, ki že deset let eh, zbira podatke o tem, kako hitri so postopki. To se nanaša na to, koliko časa dolo traja določen postopek, potem um, kakšni so um, sodni zaostanki in pa kako hitro se ti premagujejo. Potem še druga skupina kazalcev. Kakovost. Seveda je to zelo kompleksno zbirati, težko je priti do takšnih kazalcev o kakovosti. Mi so predvsem želeli zbrati kazalce na tem, kaj spodbuja kakovost sodnih sistemov. Eden izmed teh kazalcev je gotovo tudi usposabljanje. Usposabljanje sodnikov, naprimer. V tem dokumentu vidite par grafov glede tega, kaj lahko prispeva k kakovosti. Tudi usposabljanje je eden izmed takih dejavnikov. Prav tako pa to velja tudi za tehnologijo. To je pomembno za upravljanje samih sodišč ali pa tudi za odnose med sodiščem in pa stranko o postopku. Prav tako še en element glede kakovosti, naprimer metoda evalvacije v določeni državi lahko je ali pa ni sistem monitoringa spremljanja dela sodišč. Prav tako so tukaj tudi finančni ter pa človeški viri. Vse to upoštevamo. Potem tretja skupina kazalcev. Neodvisnost. Pri neodvisnosti sodstva smo predvsem uporabili kazalce glede tega, kako ljudje zaznavajo neodvisnost oziroma neodvisnost, neodvisnost oziroma pomakanje neodvisnosti sodstva. Sedaj je težko zbrati kazalce o dejanski neodvisnosti. Ampak po drugi strani pa je lažje zbrati kazalce o tem, kako ljudje to zaznavajo. Ali menijo, da je sistem neodvisen ali ne. World Economic Forum, naprimer, je pripravil določene kazalce, prav tako pa še eden od World Justice Project. To so zelo dobri kazalci, kajti glede na sodno prakso sodišča je zaznavanje neodvisnosti tudi pomemben dejavnik. Tudi naše sodišče je to izpostavilo, enako pa tudi sodišče v Strasburu. tukaj iz tega dokumenta ni ravno razvidno, kdo je najboljši in pa kdo je najslabši. In to je namenoma tako zapisano. Smisel te razpredelnice ni to, da bi imeli kakšen lepotni natečaj ali pa, naprimer, nek globalni pregled, tako da bi na koncu rekli, ta je pa najlepši, ta pa najslabši. Sveda moramo biti nekoliko podrobnejši glede teh podatkov. Nekdo, naprimer, je lahko pri civilno-pravnih področjih eh, zelo hiter, pri administrativnih pa predvsej počasnejši. Potem je druga država lahko zelo dobra pri uporabi tehnologije, informacijske tehnologije, po drugi strani pa so veliko manj učinkoviti pri, naprimer, sodnih zaostankih in pa pri obravnavi zadev na sodišču. Skratka, to kaže, da je stvar zelo kompleksna. Težko je kar v eni razpredeljnici zelo nasplošno pokazati, kako deluje nek nacionalni sistem. Glede dolžine postopka lahko rečemo, da so ti roki zelo, zelo različni. Ena tretjina držav, naprimer, ima postopke, ki trajajo vsaj dvakrat dlje kot po večini držav. Potem informacijska tehnologija. Tudi tukaj vidimo kar velike razlike. Včasih so elementi zelo različni. Naprimer, nekdo odlično uporablja informacijsko tehnologijo za upravljanje sodišč, ampak potem pa naprimer, niso ravno odlični pri uporabi teh tehnologij, pri odnosih s strankami v postopku ali pa pri um, odvetnikih. Ti grafi kažejo zelo velika razhajanja. To seveda ne kaže, da lahko kar tako izpeljemo neke zaključke. Moramo biti skromni pri tolmačenju teh parametrov. Ampak bistveno je, da naredimo korak dlje. Ko naprimer neka država že dolgo časa dosega slabe rezultate pri nekaterih kazalcih, potem seveda se treba vprašati, pa kaj je tukaj za tem kakšno je ozadje. Ta mehanizem bo pomagal državam, da imajo neke primerljive podatke, tako da lahko vidijo, kaj počnejo tudi drugi. In potem lahko določena država ugotovi, kakšni so razlogi za njihove, naprimer, slabe rezultate. V okviru Evropskega semestra naj povem, da je to za komisijo zelo pomemben dejavnik, kajti tako lahko lažje začnemo gojiti dialog z državo članico, tako da lahko bolje predstavimo trenutna dejstva in pa morda tudi podamo določena priporočila, če je to potrebno. Še par besed o prihodnosti. EU Justice uh, Scoreboard se spreminja, takšna ideja. Gre za sama področja, ki so vključena. Trenutno gre predvsem za civilno, administrativno pravo, to želimo razširiti še na druga področja. Prav tako to velja tudi za same kazalce. Naprimer, prej sem omenil samostojnost. Tukaj bi lahko naredili še veliko, smo ugotovili. Sedaj mora to delo potekati skupaj s sodišči in pa z drugimi, naprimer, mrežami sodišč. Več takšnih mrež imamo na ravni Evropske unije to delo želimo opraviti, zato da ugotovimo, kako bi lahko zbirali podatke o strukturni neodvisnosti sodnih sistemov. Prav tako bomo poskušali opraviti tudi študije na samem terenu. Te statistike so nekakšno matematično poprečje, ampak če pa gremo tja na teren, pa v praksi vidimo, kaj je lahko problem pri konkretnem delovanju sodišču. Naj zaključim. Tukaj pri tej pobudi je zanimivo predvsem naslednje. Komisija je izrazila pripravnost za to, da bolje razume, kaj se dejansko dogaja v praksi. Komisija ter pa mednarodne institucije so v preteklosti vedno pripravljali standarde, predpise. Ampak sedaj pa s evropskim semestrom ter pa s takšnimi dokumenti vendarle tudi želimo videti, kaj se dogaja na terenu v praksi. In to je potem tisto bistveno. Eno je, če imamo naprimer nek lep, nek lep dokument eh, na ravni EU, neka druga pa je, če to lahko potem spravimo v prakso. To želimo sedaj doseči. To, da bolj razumemo, kaj se dogaja v vseh državah članicah na terenu. Pri tem se želimo povezati z vsemi akterji, to mislim, da je pomemben korak naprej. Prej je bilo omenjeno usposabljanje sodnikov in tudi to, kar sem sedaj omenil, je pomemben mehanizem za to, da gotovimo, kako se dejansko razvijajo in dopolnjujejo evropske um, norme. Hvala. <coughs> Najlepša hvala za predstavitev. Najlepša hvala gospodu Krebitu. Mislim, da je ideja o evropskemu pregledu stavanja na področju pravosodja zelo dobra. Tu gre za Justice Scoreboard. In dobro je, da pregledamo, kaj se v praksi dejansko dogaja na krajih samih, torej v samih družbah. In to se mi zdi res izvrstna zamisel. Mislim, da je ključnega pomena, da izvajamo takšne dejavnosti, torej da zagotovimo relevantne informacije, primerljive podatke. pomembno je, da pogledamo neodvisnost, učinkovitost in relevantnost sodstva. To so elementi, ki so zelo pomembni. Žal pa v naši demokratični Evropi prihaja do težav na področju neodvisnosti sodstva v nekaterih državah članicah parlament si je naprimer podrobneje pogledal uh, stanje na Mačarskem in je v začetku tedna glasoval o poročilu, ki se dotika Mačarske. Nekoliko me je sram, da moram sedaj govoriti ravno o tem vprašanju, ampak bojim se, da imamo res resne težave v nekaterih primerjih glede neodvisnosti sodstva. Poleg tega tu se pojavljajo tudi vprašanja kakovostnega zagotavljanja usposabljanja vzpostavitev novih idej, ki jih je včasih težko širiti. Treba pa je vseeno širiti osveščanje med ljudmi in jim dati možnost, da se praktiki tudi sami izobražujejo. Potem, kar se tiče dolžine sodnih procesov, to so objektivni vidiki, objektivni merilniki, ki so jasni in so včasih težavni. To so torej vprašanja, ki jih je naslovil gospod eh, Krebit. To so pomembni kazalniki. V preteklih mesecih pa smo si zastavljali nekatera vprašanja. Šlo je za oceno prvih let izvajanja štokolskega programa. Oceno so izvajali trije odbori za civilne zadeve, za pravne zadeve in odbor Libe. Pripravljamo se na skupni sestanek, ki naj bi potekal julija. Radi bi izpostavili dejstvo, da so prisotni tu še drugi elementi, ki se nanašajo na težave pri izvajanju v praksi. Ena izmed težav je naprimer narava zakonov, ki jih predlagamo. Torej, ko gre za priprave ocen učinka in podobnih ocen, se pogosto ne zavedamo vseeno dejanskih posledic, dejanskih učinkov zakonodajnih predlogov. Potem je tu še vprašanje družb, v katere posegamo. pa tudi abstrakten pogled na oblikovanje zakonodaje, ki ga včasih imamo, zakonodajalci. Up, mislim, da bi bil vaš pregled stanja na področju pravosodja še boljši, če bi nekoliko razširili njegovo področje. Ta pregled uh, izhaja tudi iz sodelovanja z nacionalnimi parlamenti. Trenutno so trije predstavnike nacionalnih parlamentov prosili za besedo, glede na to, da čas pritiska na nas sedaj. Dajem besedo Ricardo Rodriguezu iz portugalskega parlamenta. Prosim. Preden eh, torej spregovori, če bi še kdo rad spregovoril, prosim, to nakažite. Tako da lahko pripravimo seznam govorcev. Sedaj podam besedo gospodu Rikardo Rodriguezu. Najlepša hvala, predsednik. Govoril bom, oziroma predsedujoči, se prečujem. V veliko čas mi je, da sem danes tu in da lahko prispevam k sodelovanju med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. To je zelo pomembno za integracijo Evropske unije in kaže tudi na pomembnost nacionalnih uh, elementov pri razvoju evropskega pravosodja in evropske pravosodne kulture. To je za vse nas zelo pomembno. Želimo si naprimer prostor za prosti pretok oseb. Ta prosti pretok oseb je zelo pomemben. Vzpostavili smo namreč skupni notranji trg za vse državljane Evropske unije. Ta projekt je postal realnost. In v tem kontekstu je pomembno tudi, kako usposabljamo praktike na področju pravosodja in kako se tolmačijo zakoni. Zaradi tega morajo vse države članice prilagajati svojo zakonodajo. Komisija, parlament in svet morajo skupaj sodelovati pri izdelavi novih pravnih eh, predlogov. Nekatera vprašanja se nanašajo naprimer na izvanje in prenos uredb, naprimer, kar smo danes slišali. Potem pa so tu še konkretni praktični problemi, ki se tičajo državljanov, recimo glede dostopa do informacij. Uh, Poleg tega se morajo praktiki, torej eh, toživci, sodniki, državni toživci vsakodnevno praktično ukvarjati in uporabljati evropsko zakonodajo. Takšna je realnost in mislim, da je to pozitivni razvoj. Že cel dan se ukvarjamo s temi vprašanji in vedno znova ugotavljamo, kako pomembno je v tem kontekstu nadaljne izobraževanje. Dan današnji potrebujemo dobre toživce, državne toživce, dobre pravobranilce. Če ne bomo zagotovili njihovega nadaljnega izobraževanja, ne, mo, ne bodo dobri pri svojem delu. In to izobraževanje je treba pripraviti, načrtovati. Treba je pripraviti logistični vidik in tudi samo vsebino. Le tako lahko zagotovimo uspeh po, naprimer, udeležbi na določenih tečajih danes slišimo, da naprimer najdemo nasprotujoča si tolmačenja evropske zakonodaje v nacionalnih zakonodajah v nekaterih primerjih. In to je Evropske unije nesprejemljivo. Tudi evropski državljani naprimer nakazujejo na to, da prihaja do različnih odločb v istih zadevah v, držav, v različnih državah članicah, kar pomeni, da je treba spostaviti enotne, poenotene miselne sisteme. To je ključnega pomena, če želimo nadaljevati s projektom Evropske unije. Sedaj pa bi zastavil še vprašanje, se dotaknili ene izmed točk, ki jih je izpostavil gospod Luis Pereira. Omenil je nadaljne izobraževanje na tem področju. Zaskrbljen je bil nad eh, nadaljevanjem kontinuiteto izobraževanja, čeprav je gospod Perlinguer poskušal pomiriti kolega Pereiro s tem, da obstajajo številni programi, se mi zdi, da sem tudi sam nekoliko zaskrbljen nad tem. Potrebujemo sisteme oziroma programe nadarnega izobraževanja. Tisti, ki se ne spoznajo na takšno vprašanje, so nekoliko vznemirjeni zaradi takšnih zadev, ampak ko gre za pravnike, za sodnike, za toživce, morajo ti dobro poznati evropsko zakonodajo. Mislim, da je to knujnega, ključnega problema, treba jih izobraziti in zato me zanima, kako bo potekalo nadaljne izobraževanje na področju pravosodja Evropske unije. Hvala. Io rispondo solo subito all'ultima osservazione. <laughs> Perché... Naj se odzovem kar takoj na to pripombo. Mislim, da je ta pripomba letela name, glede na to, da sem poročevalec. Nisem eden izmed tihtih, ki sprejema dokončne ločitve. Ampak eden izmed eh, predlogov, da bi EJTN vključili v večletni finančni okvir, je bil sprejet. Ampak kot je vedno pri evropskem proračunu, pa dejanski znesek, ki ga pokrivamo za ta prizadevanja, spada na področje pravosodja in še ni znano. Mislim pa, da je popolnoma jasno, da je predviden finančni prispevek in je zapisan tudi v, v proračunskem načrtu. Seveda pa je vse odvisno od tega, kako bo potem nadaljna razprava potekala na komisiji, ko bomo predložili naše zahteve. Ko bo prišlo torej do pregleda in oblikovanja prihodne zakonodaje. Tako da, takole je v teoriji, bomo pa še videli, kako se bodo zadeve izvedle v praksi. Sedaj pa dajem besedo gospodu Severinskiju, predstavniku polskega parlamenta. Izvolite. Thank you very much, Mr. Chairman. Najlepša hvala, predsedujoči. Kolikor razumem iz naslova tega dela razprave in iz eh, številnih zanimivih predstavitev, ki smo jih slišali, je govora o profesionalnih pravosodnih vidikih učinkovitosti pravosodnih sistemov v Evropski uniji. Pri tem pa bi vas prosil, da upoštevate tudi aksiološki vidik evropske pravosodne kulture, torej da upoštevate širši kontekst evropske pravosodne kulture. Kot dolgoletni profesor prava moram reči, da ni več zaznati skupne evropske pravosodne kulture, kajti nimamo skupne aksiološke osnove za evropsko pravosodno kulturo. Morda je ta izjava nekoliko pretirana, ampak zdi se mi, da drži. Poglejmo si samo opredelitev nekaterih ključnih pojmov, ključnih pojmov za vsakega sodnika in za vsakega zakonodajalca. Gre za človekovo dostojanstvo, za človekove pravice, za svobodo. Če si pogledamo same opredelitve, te pojmov so različne, prihaja do razlik če se vprašamo, kdaj se začne življenje, ko govorimo o splavih, naprimer, ali pa če si pogledamo proces početja in vitro ali pa eutanazijo. in potem, če se vprašamo še, kako je z poskusi na človeških in živalskih embrijih, ugotovimo, da glede teh vprašanj nismo enakih mnen. Uporabljamo različna pojmovanja, različne opredelitve. Tudi suverenost, lastnina in drugi tradicionalni koncepti niso razumljeni na enak način v današnjem času. Torej, čisto temeljni koncepti in opredelitve za našo evropsko kulturo so dokaj razprš, razpršeni oziroma raj bi uporabil besedo uničeni. Ko govorimo torej o izboljšanju in razvoju evropske pravosodne kulture, se moramo vprašati, mar ne bi bilo smiselno zmanjšati naša prizadevanja glede izobraževanja učinkovitih uporabnikov prava. Mislim, da je tu govora o ljudeh, človeških bitjih, ki ne bodo slepo uporabljala zavezujočega prava. Pri integraciji prava gre tudi za uporabo in to poteka seveda upoštevajoč nekatere moralne in temeljne vidike prava. Hvala. <clears throat> Caro collega, io sento il bisogno di esprimere la mia opinione che lei ha... Najlepša hvala, kolega. Mislim, da moram podati še svoje stališče glede vprašanj, ki ste jih načeli, glede različnih opredelitev. V nekem času je bila Evropa zibelka civilizacije in as, že Aristotel je bil mnenja, naprimer, da suženstvo naprimer predstavlja dobro idejo. Če bi si želeli sedaj vzpostavljati sistem, ki ga je zagovarjal Aristotel, bi se takoj pojavile težave pri zagovarjanju suženstva. Potem smo videli določene režime, sisteme, ki so bili vzpostavljeni v določenih časih zgodovine v nekaterih državah članicah Evrope. Pa smo potem videli, da je prišlo do spremembe prava, naprimer eh, tu je govora o spremembah zaradi francoske revolucije in tako naprej. Kar se tiče vprašanj soverenosti, mislim, da v srednjem veku ta koncept naprimer sploh ni obstajal. Imeli ste. Um, dve oblasti na dveh območjih in šele moderna država je razvila koncept absolutne severenosti, ki se je začel in končal pri, naprimer, eh, vladarju. Šele na to je prišlo na prenos eh, teh pooblastil na državljane. Tako da koncepti se s časoma spreminjajo. Sedaj smo se znašli v obdobju, ki je rezultat modernizacije in globalizacije sveta. Prihaja do institucionalnih sprememb in ena izmed najbolj usupljivih je ravno ideja Evropske skupnosti. Gre za entiteto, ki ima svoj ustroj, ne predstavlja pa suverene države.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 demokracijam v Evropski uniji, torej sledi nekaterim eh, dobrim načelom, ki jih lahko zagovarjamo skupaj. To je le moje ponižno mnenje pravnika oziroma profesorja prava. Menim, da vprašanje, ki ste jih zastavili, res zahtevajo širšo razpravo odražajo to, kar se dogaja. In tudi razprava, ki smo jo imeli danes, je dober primer tega. To je razpoznavno iz prispevkov, ki smo jih slišali. Sicer vem, da verjetno nisem uh, s tem odgovoril na vse vaše pomisleke. Sedaj pa dajem besedo gospodu Mapolidusu z Cipra. Izvolite. Najlepša hvala, predsedojoči. Da, mislim, da ste dobro opisali zadeve. Rad bi povedal nekaj iz svojih praktičnih izkušenj. Leta 1981 sem prejel dovoljenje za opravljanje mojega dela kot pravnik. In če si pogledamo, kako so se zadeve na področju dela pravnika od tega, od tega časa spremenile, smo lahko šokirani. Večino zadev, ki sem si jih naučil v 70 letih, lahko preprosto pozabim. Sedaj smo se znašli v novem okolju in eh, spremljamo nenehni nadaljni razvoj ideje Evrope in počasnega sestavljanja vseh koščkov sestavljanke, ki rečemo Evropska unija. Danes, naprimer, lahko govorimo o vzajemnem priznavanju, o skupnem omiku nekaterih zakonov, o izvajanju dobrih sklepov in o skupnih eh, pravosodnih organih in institucijah. Tisti, ki lahko najbolje ponotranijo te nove ideje, so vsekakor eh, mladi. V moji državi, torej na v Cipru in tudi v drugih državah Evropske unije se sedaj dogaja naslednje. Če se mladi želijo izobraziti kot pravniki, morajo nekaj časa preživeti tudi ob pravniku, ki jim lahko zagotovi opravljanje dela In v tem kontekstu se morajo ukvarjati tudi z vprašanji, ki se natančneje dotikajo evropskega prav, prava. In mislim, da bi morali um, tudi v pravosodne preizkuse vključiti nujno tudi področje evropskega prava. Spominjam se, kako smo več večerov preždeli ob branju nove zakonodaje Evropske unije, kajti morali smo se naučiti tudi novih eh, dejstev, eh, ki jih je vnesla Evropska unija, sploh pa leto 2004, ko smo se priključili Evropske unije. Treba je bilo torej ponotraniti naprimer eh, vprašanje člena 242 in člena 77. pri teh dveh členih je bilo treba za mnenje zaprositi tudi sodišče Evropske unije. Preden smo torej začeli s prenosom. Potem izobraževanje sodnikov in toživcev traja skozi celotno strokovno obdobje. Treba pa se osredotočiti na mlade na mlade sodniki. Ti so tisti, ki so bolj vešči upravljanja z modernimi komunikacijskimi tehnologijami in kar se tiče novih institucij, mislim, da bodo mladi tisti, ki bodo v nadaljem razvijali zadeve. Hvala. Eh, Hvala. hvala, gospod Mopolides, za ta komentar. Moram reči, da se kar strinjam z vami. Skupaj s to zamislijo o poklicnem razvoju in o dodatnem usposabljanju pravnikov, sodnikov, odvetnikov in tako naprej, bi morali še posebej upoštevati tiste sodnike, ki so ravno kar prestali pravosodni spit. To je še posebej jasno na primer v Združenem kraljestvu, kajti kljub prestanem pravosodnem izpitu morajo sodniki začeti delati čim prej, tako da lahko pridobijo praktične izkušnje. In na ta način bi morali gledati na celoten eh, pravni sistem, na pravosodni sistem. Naslednji govornik je Vito Krimi iz Italije, iz moje države. Jaz sem evropejec, ampak eh, sem tudi italijan, tako da to je oboje možno. Beseda je vaša, gospod Krimi. Najlepša hvala, gospod Belinger. Rad bi podal svojo izkušnjo in gospod Belinger lahko prav tako pove nekaj podobnega. V Italiji eh, usposabljanje uh, sodnikov mm, izvaja CSM, svet oziroma institut za to vrstno početje. In vsako prizivno sodišče zaposluje določene sodnike, ki imajo uh, med svojimi pristojnostmi tudi usposabljanje kolegov. kazenski in pa oziroma sodniki, ki so pristojni za kazenske in civilne zadeve, so v zadnjih nekaj letih pri teh usposabljanjih prejeli tudi pomoč kolegov iz Evropske unije, ki, se, ki so specialisti za to področje. V Italiji imamo to vrstni sodnikov precej malo, ampak tisti, ki so, so visoko usposobljeni, zelo kakovostni sodniki. Tisti, ki spodbujajo Mm, usposabljanje so zelo uh, energični pri tem oziroma si zelo prizadevajo, da bi to bilo bolj razširjeno, kot pa je. Tako kot v drugih državah, pa tudi v Italiji potrebujemo obvezo, obvezo, ki bo vse upletene nekako. Um, ki bo vsem upletenim nalagala to uh, nekako dožnost pomoči ostalim, usposabljanja ostalih. Slišali smo komentarje o različnih mrežah, ki jih imamo v Evropski uniji in kjer gre za sodelovanje različnih pravnikov iz eh, različnih držav članic. Vse lepo in prav, ampak mislim, da bi morali tu najprej eh, informacije, ki so na voljo, razdeliti na dva sklopa. Nam se bolj zdi, da primakuje podatkov informacij za državljane, ki bi lahko tako izvedeli, katere pravice jim pripada Evropski uniji. In to na način, ki bi bil čim bolj preprost, tako da bi državljani res vedeli, kaj točno uh, jim je na voljo. Tu govorimo o, o profesionalnih informacijah, ne o, o googlanju nekih ključnih besed. Se pravi, da bi imeli na voljo podatkovne zbirke, ki bi bile namenjene tako laikom kot tudi poklicnim pravnikom. Kar pa zadeva komentar polskega kolega, naj povem naslednje. Gospod Berlinger je že podal zelo dober komentar na, na to, pa tudi sam bi nekaj povedal. Ker ti slišali smo, da gre za, naj bi šlo za to, da ne gre za enotno tolmačenje skupnega pravnega reda. Oziroma, da se to ne izvaja več na način, kot se je v preteklosti. Ne vem, ali je to ravno res, ampak um, povedati sem želel, da bi morali na tem področju še bolj aktivno delati, kot pa v preteklosti. Evropska pravosodna kultura se ne zaključi samo pri eh, izobraževanju. Ne bi smeli končati pri tem, da bi dali pravnikom na voljo samo uporabo evropske zakonodaje ali pa nacionalne zakonodaje. Mi morali bolj izpostaviti vrednote, ki so eh, za tem pravom. Vrednote na evropski ravni. Evropska unija ni zgolj gospodarska unija, pa tudi unija zakonov. Za to gre. Hvala. Najlepša hvala. Res hvala za ta komentar. Hvala predvsem zato, ker ste omenili decentraliziran sistem sodnikov, ki bi bil res potreben, ki ne bi bil celo obvezen. In hvala tudi zato, ker ste omenili vrednote. Italiji so sodniki odobrili projekt o e, sodelovanju GIAS, EuroGIAS, kar je podoben sistem, kot pa ga je opisal gospod Rud Winter za nizozemsko. Izpostavili ste kar nekaj stvari in Naslednja mi je še posebej všeč. Usposabljanje v kontekstu pravosodne kulture ni zgolj ustvarjanje pravne kulture za pravnike, za poklicne pravnike, ampak tudi za državljane. Moramo najti načine, kako tudi državljane nekako, eh, usposabljati na tem področju ali pa jim pravosodje približati. Pogosto gre za to, da državljanom ne znamo razložiti, kakšna je prednost evropske zakonodaje na določenem področju. Državljani ne vedo, kakšne so njihove pravice, ne poznajo jih in zato, tudi, zato se tudi ne identificirajo z, z nekim zakonom. mislim, da je treba res podbujati usposabljanje, ampak ne samo sodnikov, tudi lajko. To je nekaj, kar je stvar politične kulture, kot je izpostavil gospod Krimi. In, um, tu, morda bi lahko tudi to nekako zajeli. Kaj pa, če bi še vi, gospod Winter, povedal nekaj o tem sklopu. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Jaz se ne bo spoznal na informacije in na dostopnost evropske zakonodaje. Zelo sem bil vesel, da so kolegi razglabljali o večji dostopnosti evropske zakonodaje tudi za državljane. Kajti evropska zakonodaja ni, samo, ni namenjena samo poklicnim pravnikom. Seveda je med drugim, ampak tudi lajki, državljani, državljanke morajo imeti koristi od tega, neposredne koristi. Kaj bi še dodal k tej razpravi? No, povedal bi, da stanje ni tako eh, črno, kot pa ga nekateri rišajo. Kajti eh, evropska zakonodaja se vseeno prenaša v nacionalno zakonodajo. In to pomeni, da bodo tudi sodniki izvajali evropsko zakonodajo, čeprav gre zgolj posredno za evropsko zakonodajo, ki se potem izvaja v nacionalni zakonodaji. Nekateri sodniki tega sploh, se sploh ne zavedajo. Mi smo vsekakor upozili, da obstaja še veliko manevrskega prostora, ki bi ga lahko izkoristili in da bi lahko morda tudi izkoristili insajdersko znanje eh, izvajanja evropske zakonodaje. Lahko bi ga oblikovali na bolj pregleden način, na bolj dosegljiv način. In kot sem dejal svoje predstaviti, bi lahko tudi portal e-pravosodje pri komisiji bil namenjen lajkom, ki bi lahko tako bolje razumeli, kakšne so prednosti evropske zakonodaje. Hvala, gospod predsedujoči. bi še vi povedali, kaj je gospod Pereira? Ja, hvala. Bom pa kar izkoristil možnost tolmačenja, tako da bom govoril v svojem maternem jeziku. Kar zadeva prihodnost usposabljanja na tem področju, se mi zdi, da bo nekako šlo za logično posledico sistemov, ki jih zdaj razvijamo, pristojnosti, ki jih zdaj podeljujemo določenim osebam, določenim um, funkcijam.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 Eh, iskanje ustrezne ravni, na kateri se potem tisti, ki pravo tolmači, ki ga izvaja, prilagodi določbam v zakonodaji. Ko je govora o mednarodni razsežnosti, eh, moram povedati, da sem zelo vesel komentarja gospoda Berlingerja, predsedujočega, eh, glede dela, ki ga parlament upravlja v tem kontekstu. Prepričan sem, da bo komisija popustila glede nekaterih pomislekov, ki jih zaenkrat še ima in da se bo res ustvaril skupni pravosodni evropski okvir. Kajti govorimo o evropski pravosodni kulturi in o njenem razvoju. In morda smo pri nekaterih podrobnostih preveč zahtevni, morda pri opredelitvah. Seveda, sodnik mora vedno spoštovati in izvajati zakonodajo v formalnem smislu, ampak obstaja tudi cel nabor etičnih eh, vrednot, ki so podlaga celotnega pravnega sprosobnega sistema. Te vrednote pa so verjetno skupne vsem Evropski uniji in če bo nekdo izvajal evropsko zakonodajo, bo vedno izvajal tudi evropsko pravosodno kulturo. pa še gospod Krabi. Hvala, gospod predsedujoči, samo dvoje bi povedal. Če gre za vprašanje, v kolikšni meri se e-pravosodje osredotoča tudi na dodaten razvoj usposabljanja, razumevanja evropske zakonodaje. Tu bi lahko povedali da je razvoj evropske zakonodaje sicer pomemben, ampak da imamo zdaj prvič v rokah sistem, ki nam omogoča razumevanje vseh nacionalnih zakonodaj in evropske zakonodaje v skupnem kontekstu. Če imamo naprimer neko direktivo o energetiki ali pa o čem drugem, lahko to gledamo v, skozi skupno prizmo to je en cilj, ki ga, ki ga želimo izpolniti. Pa ne samo to. Želimo si tudi, eh, da bi razumeli, kako deluje sistem, prostorni sistem v celoti. Pri tem pa moramo poštevati tudi druge faktore, naprimer usposabljanje, kot smo slišali. Potem smo lahko izpostavili, lahko, lahko izpostavili tudi obvezno usposabljanje sodnikov. Fakultativno usposabljanje je precej pogosto, ampak zakaj ne bi to bilo obvezno? pokomentiral pa bi še opredelitev in pa koncept tega sistema. Jasno je, da če želimo imeti koherenten opis nacionalnega sistema, se takoj soočimo z naslednjim. Vsakdo bo rekel, da je njegov pravosodni sistem precej specifičen in da je ni primerljiv z drugimi. To je res, ampak vseeno bi morali najti skupno točko. Naprimer, če gre za različno trajanje sodnih procesov. Ja, dobro, to je praksa, realno stanje, ampak vseeno lahko najdemo nek skupni imenovalec. Pri tolmačenju podatkov moramo biti seveda previdni, ampak vseeno lahko imamo manevrski prostor za iskanje teh skupnih točk, ki sem jih že omenil. In kazalniki, ki smo jih uporabili pri našem delu letos, nam dokazuje ravno to. Se pravi, da kljub specifikam posameznih pravosodnih nacionalnih sistemov obstaja precej skupnih točk in to bi morali izkoristiti. Mi ne želimo enotne opredelitve pravosodnih sistemov, sploh ne, ampak želimo si eh, nekako pripraviti sistem, ki bo temeljil na vseh evropskih sistemih, ampak ne, ne bo povozil specifik. To je nekaj, kar izhaja iz evropske pogodbe, tako da brez skrbi. In mislim, da je to uresničljivo, z nekaj domišljije in z nekaj dodatnimi, z nekaj dodatnega napora. Hvala. Hvala. No, naj dodam še, kako sem zadovoljen s tem sestankom. Res se je dobro razvil. Zahvalil bi se vsem trem predstavnikom, ki sedijo tukaj poleg mene, za njihove predstavitve. Mislim, da je ta zamisel evropske pravosodne kulture za našim sestankom pridobila veliko. Zahvaliti se želim tudi predstavnikom nacionalnih parlamentov. Obenem pa je prosil predsednika odbora Libe v Evropskem parlamentu da še poda lasten komentar. Torej, gospod eh, Lopes Agijar, prosim, če še sam nekaj daš. Najlepša hvala, kolega Berlinger, res hvala za to laskanje. No, bom pa še sam dodal nekaj k tej res dolgi medparlamentarni konferenci, ki traja že cel dan. Uh, Najprej se vam bi zahvalil vsem tistim, ki ste predstavili svoj pogled na to zadevo danes. Lizboniziramo vse, Europol, Eurojust, pripravljamo končno evropskega eh, pravobranilca. Gremo se harmonizacijo in usklevanje evropske kazenske zakonodaje, ki je v našem parlamentu letos bolj relevantna kot kadarkoli prej. In mislim, da je že čas, da se je to zgodilo, da se vsi zavemo, kakšen je pravi pomen tega prava. Kajti vsi sestanki, ki jih upravljamo na to temo, nakazujejo na to. Medparlamentarna konferenca, ki smo jo pripravili danes, prav tako dokazuje, kako pomembno je kazensko pravo. Iz te razprave lahko zaključim naslednje. Evropa je bila skozi stoletja večkrat na preizkušnji. Eksploziven nacionalizem, osvajalne vojne, prilivanje krvi, državljanske vojne, Torej, vse to se je dogajalo v Evropi. Ampak po stoletjih prilivanja krvi smo našli nekaj, kar nas zdaj e, rešuje in to je pravo, zakonodaja. In dobro bi bilo, če bi lahko o tej izvrstni zadevi prepričali tudi državljane in državljanke. menim, da bi morali vse pravnike, sodnike, tuživce, pravobranjevce iz nacionalnih držav, iz vseh nacionalnih prosodnih sistemov um, pridobiti na našo stran, tako da bomo vsi govorili z enim glasom. In mislim, da se to premalo poudarja. Kajti to je v koristi vseh. Koristi tako politični razsežnosti te razprave, pa tudi posledično celotnemu evropskemu pravosodnemu sistemu. Usposabljanje, izgradnja skupne evropske pravosodne kulture je naš cilj, ampak na tej poti moramo premagati jezikovne ovire, tehnične ovire. Vemo, da nacionalni pravosodni sistemi niso tako podobni eden drugemu, oziroma da obstaja med njimi razlike. Zato posledično obstaja tudi predvsej tehničnih težav. Noben pravosodni sistem v Evropski uniji, noben pravosodni sistem v državah članicah ni enak sistemu v drugi državi. Zato je treba to premagati, obiti. To so tehnične podrobnosti. Hkrati pa moramo s tehničnimi podrobnostmi nekako um, premagati tudi težave, ki nastajajo zaradi pomankane politične volje. Pri tem pa morajo nacionalni parlamenti sodelovati med seboj in pa z Evropskim parlamentom, kajte le tako bomo lahko pripravili kar se da ustrezno kazensko zakonodajo. Zakonodajo, ki bo res evropska kazenska zakonodaja. S tem bomo pomagali pravosodnim sistemom v državah članicah, in ustvarili pravosodni sistem na ravni Evropske unije, ki bo res sistem v pravem pomenu besede. Tak sistem ne bi koristil samo sodišču Evropske unije ali pa Evropskemu generalnemu pravu branilstvu, ampak vsem sodiščem v Evropski uniji, tudi sodišču za človekove pravice pri svetu Evrope. Če želimo doseči ta cilj, so to vrstni dialogi kot današnji nedvomno potrebni. S tem nekako nakazujemo, da je sodelovanje izjemno pomembno in da ohranjamo zagon za sistem. Torej, še enkrat sem najlepša hvala vsem, ki ste bili danes tukaj, tiste, ki ste imeli predstavitve, tolmačem, ki so nam pomagali pri razumevanju in samo upamo lahko da bomo mi vsi storili to, kar danes govorimo, da bomo skušali prepričati tiste, ki še niso prepričani, da eh, storijo to, kar si želimo in da se bo območje svobode, varnosti in pravice razširilo prek današnjih meja. Hvala vsem.